Pozdravljeni kolegice in kolegi. Nadaljujemo z sejo. Peta točka. Gre za letno poročilo Evropske investicijske banke EIB. Poročevalec je gospod Črnecki. Kar tako ima dajem besedo. Izvolite.

obstaja precej skepticizma v zvezi z finančnim sektorjem nasploh. Nekateri menijo, da so banke krive za globalno finančno krizo, ampak tudi največji kritiki menijo, da Evropska investicijska banka deluje relativno dobro. Vseeno pa relativno dobro ni dovolj dobro, zato v svojem poročilu predlagam nekaj priporočil, kako bi Evropska investicijska banka lahko delala še bolje. Po mojem mnenju bi Evropska investicijska banka lahko bila bolj natančna pri definiciji naložb za dolgoročno strateško financiranje, zato da bi zagotovili bolj trajnostno naložbeno politiko na evropski ravni. Evropska investicijska banka bi morala izvesti tudi poglobljeno analizo sistemov upravljanja s tveganjem in analizo nadzornih sistemov. Še posebej, kar zadeva skupno financiranje, ki vključuje tudi Evropsko komisijo prezes Evropskega tribunala. Naši gost je danes dopoldan, predsednik Evropskega računskega sodišča, ki je prav tako iz Luksemburga, kakor EIB. Vodi institucijo, ki bi morala pripraviti posebno poročilo, v katerem bi ocenili rezultate zunanjega financiranja EIB. Preučili bi lahko, kako je mogoče to financiranje vključiti v politično strategijo Evropske unije, kajti ti instrumenti bi morali dopolnjevati drug drugega. To je zelo pomembno še posebej, ko govorimo o oceni EIB v okviru zunanjih dejavnosti Evropske unije. Če sklenem. Evropska investicijska banka in druge institucije, naprimer EBRD, to je Evropska banka za razvoj, bi morali še naprej eh, vsi izvajati prizadevanja za to, da bi izboljšali operativno izvajanje projektov. Kajti sodelovanje med bankami mora biti brezšivno, zato da čim bolje porabimo sredstva, da dosežemo sinergijo in da ne trošimo sredstev po nepotrebnem. omenil sem eh, Evropsko banko za rekonstrukcijo in razvoj. V zvezi z EBRD sem prav tako pripravil poročilo. V zvezi z EBRD je bilo mogoče slišati nekaj pomislekov, zdaj morda nekoliko zahajam s teme, ampak eh, vseeno se mi je vredno zdelo, da to omenim. finančna sredstva, ki jih ima banka na voljo za specifičen namen, bi morala biti namenjena temu namenu. Ta denar ne bi smel čakati na nekem bančnem računu. Gre za zelo delikatno vprašanje. To so finančna sredstva, ki bi morala biti namenjena državam, ki se želijo pridružiti Evropski uniji, sedaj pa samo čakajo, da se nabirajo obresti sodelovanje med EIB in EBRD je ključnega pomena za gladko delovanje in izvajanje projektov, zato da bi dosegli sinergije, zato da bi izkoristili razpoložljiva finančna sredstva čim bolj učinkovito. Če sklenem torej, povedati želim, da je Evropska investicijska banka, finančna institucija, ki dela izjemno dobro, vsaj v primerjavi z nekaterimi drugimi institucijami. Hvala. Hvala lepa, gospod Črnecki. Letno poročilo EIB-a je vedno poročilo z najlepšimi fotografijami. Poročilo je res lepo lepo si ga je ogledati. Ampak eh, ali nam lahko poveste, kaj o tem, koliko denarja, ki ga dobite od komisije, tudi posredujete naprej. Danes, dopodne smo dobili zelo zaskrbljujoče podatke in statistične podatke. Zelo zanimivo bi bilo slišati, koliko odstotkov naložb, naprimer, je bilo narede, narejenih v Grčiji, V zadnjem poročilu smo videli, da je zelo omejen odstotek bil namenjen Grčiji. Morda bi lahko povedali kaj več tudi o drugih programskih državah, naprimer Portugalska, Irska. Te države so sicer že delno išle iz programa, ampak eh, gospod Knapen, izvolite. Hvala, da ste tukaj. Uh, uh. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa gospod Črnecki. Hvala lepa za vaše komentarje, hvala za vaše prizadevanja, za to, da ste analizirali naše dejavnosti, hvala, da ste pripravili predloge in tudi vprašanja. Kratek bom. Analiz je bilo upravljenih še že veliko opozorili ste na nekaj relevantnih vprašanj in uh, mislim, da se moramo posvečati bolj posameznim elementom, ne pa da podamo samo splošno podobo. Sveda, vaša analiza nam je všeč, rekli ste, da naša institucija deluje dobro, to je vedno dobro slišati, Seveda nismo tukaj samo zato, da bi pobirali komplimente, ampak smo tukaj zato, da nam poveste, kje smo lahko še bolj uspešni in kako bi lahko bolje razumeli delo drug drugega. Kar zadeva vaše predloge, gospod Črnecki. Morda predtem nekaj komentarjev. Rekli ste, da bi morali biti bolj natančni pri definiciji naložb. Seveda, naložbe so splošna beseda in to je vključeno tudi v pogodbo. Ampak eh, takoj, ko človek poskuša biti bolj natančen, se znajde v težavah. Več različnih definicij naložb poznamo. Nekateri upoštevajo ene elemente, drugi druge. Naprimer, če želimo doseči, da bi odprli redko poseljeno območje v Evropi in če vemo, da to nikoli ne bo dobičkonosna regija, je to vseeno dobra, dobra naložba, kajti ljudje tam bodo imeli veliko od tega, to bo pomagalo tudi zadevni državi. Naložbe imajo socialne, trajnostne, gospodarske in tudi finančne elemente in vse skupaj je treba upoštevati. Vendar, gledano v celoti, upoštevamo smernice, ki nam jih dajo evropske institucije in države članice še enkrat torej, poskušamo biti čim bolj natančni, vendar upoštevati moramo, da imajo določene naložbe več donosa na socialnem področju, druge pa na področju gospodarstva. Vse to je treba pretehtati. Ko govorimo o vprašanju analize, upravljanja s tveganjem, lahko rečem, da ima naša institucija visoke standarde in tudi dober ugled v zvezi s tem. Če sem čisto pošten, običajno nas kritizirajo, da ne tvegamo dovolj. Naša ocena trojnega aja naj bi bila neke vrste fetiš, ampak to ne drži to oceno želimo ohraniti zato, ker si želimo izposojati po nizki obrestni meri, da lahko potem to prednost prenesemo na končne uporabnike. Sistem upravljanja s tveganjem je dobro zastavljen in pri sistemih preverjanja naše institucije zunanji revizori pravkar preverjajo natančno, kaj počnemo v zvezi s tveganjem. Ocenjevanje rezultatov. Tukaj ste govorili o računskem sodišču. Za nas je računsko sodišče seveda zelo pomemben in relevanten organ, karkoli oni analizirajo, jemljemo zelo resno in vedno poskušamo pripraviti odgovore. Ko govorimo o oceni rezultatov zonanjega financiranja, ste vi omenjali politično strategijo. No, mi smo izvršna veja. Vidimo se kot neke vrste banka Evropske unije, ampak smo izvršna veja. In eh, ko govorimo o politični strategiji, je to pač nekaj, kar mi dobimo od političnih institucij, torej od komisije, od sveta, pa tudi od vas. Vi kot parlament se dogovorite o političnih smernicah. Res je, nekateri pravijo, da so naše dejavnosti razdrobljene, ko govorimo o dejavnostih zunaj Evropske unije. Vendar, povedati vam moram, da so naše dejavnosti natančno usklajene z zonanjo politiko in z cilji zonanje politike. Naj vam podam nekaj primerov. V nekaterih državah so naše dejavnosti omejene, ampak to je zato, ker nas Evropska komisija prosi, da smo aktivni pri zmanjševanju toplogrednih plinov. To pomeni, da vlagamo v projekte, ki zmanjšujejo toplogredne pline v posamezni državi. Če bi bila strategija bolj ciljno usmerjena, če bi upoštevala druge postavke, bi to mi seveda z veseljem sprejeli. Vendar mi ravnamo v skladu z evropskimi institucijami in eh, kar zadeva naše dejavnosti, vam lahko podam primer. Poskusili smo okrepiti dejavnosti v Ukrajini. Razlogi za to so jasni. To smo poskušali storiti ne zato, ker je Ukrajina ena od držav, kjer je preprosto vlagati. Ne, ampak evropske institucije imajo veliko interesa za to, da bi bile dejavne na tem področju. To smo storili, zato ker imamo mandat za delovanje zunaj Evropske unije, o tem so se dogovorile tudi evropske institucije, kar pomeni tudi ta parlament. Strinjam se z komentarjem, da moramo zagotoviti dobro sodelovanje z EBRD, to je Evropska banka za rekonstrukcijo in razvoj. Še posebej, ko govorimo o soseščini. V večini držav, če si pogledamo operacije na terenu, sodelujemo z EBRD. Če si pogledamo seznam dejavnosti v vzhodnji Evropi v zadnjem letu, boste videli, da smo v 70 ali 80 odstotkih, odvisno od države, o kateri govorimo, dejansko sodelovali z EBRD-jem. V številnih državah so oni bolj specializirani za naložbe kot mi. Gospa Gresle, kar zadeva vaše vprašanje o končnih eh, uporabnikih. Nekaj moramo upoštevati med podpisom in sprostitvijo sredstev obstaja zamik. In uh, ljudje v naši instituciji si vedno prizadevajo, da bi bili podpisi zagotovljeni čim prej. Ko zagotovimo podpis, si oddahnemo, zato ker se načeloma projekt lahko začne. Vendar vem, da obstaja tudi druga plat, realna plat plat gospodarstva in plat ljudi. Tam zares šteje le, ko se začne izvajati projekt, ko je mogoče začeti vključevati ljudi in jim zagotavljati delovna mesta, ko je mogoče zagotoviti konkretne dejavnosti, torej ko se sprostijo sredstva. In ta zamik med eh, podpisom in sprostitvijo sredstev je različen. Različen je, kajti odvisen je naprimer od sposobnosti ali zmogljivosti absorpcije in tudi od dejavnosti institucije in države, ki sprejema ta sredstva, odvisen je od eh, občine in države, o kateri govorimo in v nekaterih državah so postopki pač bolj zapleteni kot v drugih, to je jasno. Veliko prizadevanj vlagamo v tehnično pomoč in uh, evropski poslanci so nas večkrat spodbudili k temu, kaj ti. Tehnična pomoč, naša uloga svetovanja je naloga, s katerimi lahko nacionalnim institucijam, nacionalnim oblastem pomagamo, da izpolnijo obrazce in pravila v zvezi z javnimi naročili, pravili glede preglednosti in vsemi ostalimi pravili, ki so potrebna za to, da se zagotovi ustrezen način ulaganja v teh državah. Vem, da je ta zamik včasih večji, kot bi si želeli, ampak eh, to smo poskusili rešiti, kolikor je le mogoče. Če si pogledam državo, ki ste jo omenili vi, lahko vidim, da nam je uspelo zagotoviti zelo visoko stopnjo sprostitve sredstev. Hvala. Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie bloß leider die Frage nicht beantwortet. Hvala lepa. No, nas bi že zanimalo, kakšen bi bil delež na koncu leta 2013 skladov, ki bodo predani v sklade za ribištvo. Verjetno nimate številk pri sebi. Uh, tako da bi nam to lahko morda sporočili v pisni obliki. Hvala lepa. No, verjetno vas čaka še nekaj vprašanj. Nekaj kolegov se je javilo k besedi. Jaz pa sprašujem komisijo, če želi najprej sama predstaviti svoje stališče. Tukaj imam zapisanega gospoda Marena iz ECFIN. Eh, EIB e in EBRD. Mogoče samo nekaj besed o sodelovanju med Evropsko investicijsko banko in Evropsko banko za obnovo in razvoj. To je določeno v memorandumu o soglasju o aktivnosti EIB-a zunaj Evropske unije. Ta memorandum je bil podpisan novembra po razširitvi EBRD-a na južni in vzhodni Mediteran. S tem smo želeli začeti kulturo redne izmenjave informacij in eh, želeli smo identificirati možnosti za sofinanciranje, pa tudi druge možnosti, ki jih ponuja takšno partnerstvo. EBRD in EIB sodelujeta tudi v drugih finančnih instrumentih, naprimer v investicijskem okviru za Zahodni Balkan eh, in eh, prav tako sodelujeta v aktivnosti v platformi za zunanje delovanje obeh bank, ki uh, ji predseduje komisija. Prav tako sodelujemo pri pripravi razpisov, torej ko gre za financiranje iz javnega sektorja operacij zunaj Evropske unije. Hvala. Vielen Dank. Ich möchte an Kollegen Hayes das Wort geben. Bitte schön. Kollege Hayes. Uh, Hvala lepa. Gospa predsedujoča, čestitam gospodu Črneckiju za njegovo poročilo in za njegovo mnenje. To je dober pregled aktivnosti Evropske investicijske banke v letu 2013. Mislim, da je podal celo vrsto koristnih predlogov, s katerimi bi se lahko v naslednjih mesecih ukvarjali. Gospa predsedujoča, mislim, da moramo razlikovati med političnim bankirstvom na eni strani in na bankirstvu za investicije. Uh, Politično bankirstvo se ponavadi konča v žalostni situaciji bankrota. Če prav razumem, je naloga EIB-a investirati v dobre projekte, ki, s katerimi lahko ohrani svoj ugled in uh, financira lahko projekte, ki prispeva k ohranjanju gospodarstva. Uh, Dobro je, da mi kot politiki gledamo na dejavnosti EIB-ja. Eh, lahko upamo, da bo ta banka poslovala dobro, vendar pa seveda EIB posluje kot banka, dobiti mora ugodna posojila, posojila potem podarevati naprej. Eh, In skupina Bruegel je pred kratkim povedala, da nikoli ni bilo boljšega trenutka za investicije za infrastrukturo kot sedaj, e, ravno zaradi, ob, eh, zaradi stopen obresti. E, to je res, ampak ob tem moramo razlikovati med tistimi projekti, ki prispevajo k konkurenčnosti nekega gospodarstva med projekti, ki spodbujajo gospodarsko aktivnost in tistimi projekti, ki obstajajo samo zato, ker so na listi želja politikov. Med to, tema dvema prstama projektov moramo jasno razlikovati. Eh, no, gospod Črnecki je predlaga, kako bi EIB lahko uporabila svoja sredstva za financiranje majhnih in velikih podjetij in zagonskih podjetij. No, naj povem tukaj en primer iz Irske. Nedavno eh, so se tam združile tri stranke, da bi pomagale financirati um, zagonska podjetja, neka nemška banka, irska vlada in EIB. In to je dober zgled tega, kako lahko EIB profitira od predlogov drugih entitet in drugih bank. In takšno vlogo EIB-ja moramo spodbujati. Predsedujoča je spraševala o državah, ki so bile eh, del reševalnega programa. Eh, spraševala je, ali je denar dejansko prišel do končnih eh, uporabnikov. No in ker je moja država ena izmed takšnih držav, imam podatek, da bomo v, na irskem uh, iz teh programov dobili 850 eh, milijonov za letošnje leto, medtem ko smo leta 2010 dobili 210 milijonov evrov iz EIB-ja. Tako da prav gotovo je EIB Irski zelo pomagala in to cenimo. No, sam sem nedavno obiskal EIB v Luksemburgu z drugimi kolegi iz Evropske ljudske stranke in eh, presenetilo me je, kakšen mandat so dobili. Namreč po predsedniku Eh, po predlogu predsednika Junkerja za 300 milijard za konjunkturne programe. Eh, no, EIB mora sedaj tukaj ponuditi dobre predloge, predloge, ki bodo dejansko pomagali gospodarstvom rasti, eh, ne pa samo politične predloge, torej predloge, ki bodo prispevali k konkurenčnosti Evropske unije. Uh, takšnih predlogov si želimo in današnjo platformo moramo izkoristiti za to, da 28 držav članic spodbudimo k temu, da podajo predloge, eh, sploh če želimo uresničiti konjunkturni program gospoda Junkarja. Eh, no, eh, še nekaj pripomp o o predlogih sprememb, torej mislim, da bi morali podariti strateške investicije v urbana območja, morali bi ulagati tudi v urbano obnovo, v obnovo mest. Eh, strinjam se tudi z investicijami v izobraževanje in izobraževalno infrastrukturo. Tukaj imamo velike pomankljivosti v Evropski uniji. Če bomo želeli biti konkurenčni drugim delom sveta, potem bomo morali imeti v prihodnosti več investicij v izobraževanje tretje in pa četrte stopnje, če se lahko tako izrazim. Um, potem še eno področje, ki ni bilo omenjeno v poročilu za leto 2013, eh, so socialna stanovanja. Tukaj se ponujajo številne možnosti za investicije. In pa še zadnja pripomba, gospa predsedujoča. Mislim, da imamo priložnost za večji parlamentarni nadzor nad eh, delom Evropske investicijske banke. Vi ste postavili vprašanje sredstev, ki pridejo do končnih uporabnikov, no ne vem, kdo bi moral to nadzorovati, Ekon ali mi, ampak mislim, da tukaj obstaja mesto za demokratični nadzor nad delom EIB-ja in prepričan sem, da bi se EIB tem strinjala. Prav gotovo želijo bolj na neposreden način sodelovati z poslanci tukaj v parlamentu in uh, videli bomo, če se bo tukaj kaj premaknilo med uh, današnjim dnem in pa končnim poročilom gospoda Črneckija. Gospod De Jong. Ehm, Hvala lepa. Eh, sam bi se navezal na to, kar je povedal predhodni govornik. Prvič imam kot poročevalec v senci opraviti za poročilom o EIB, skušal sem vse skupaj prebrati in oceniti, razumeti, ampak zdi se mi, da tukaj ne gre za, za eh, politični vidik. No, eh, sam vodim pogajanja v imenu NKB v, na nizozemskem in uh, vedno znova slišim pritožbe od majhnih in srednje velikih podjetij, ki pravijo, da jih posojila samo stežka dosežejo. Sedaj skušam ugotoviti, koliko majhnih in srednje velikih podjetij je dejansko dobilo pomoč v obliki posojil EIB-a, kako to sploh deluje. Uh, Eh, vidim, da obstajajo veliki zneski, ki so namenjeni za velike programe. Vem, da ima Evropska investicijska banka določene uh, inštrumente in vem, koliko milijard je za to namenila EIB. Ampak jaz kot politik moram pa dati določene odgovore majhnim podjetnikom na nizozemskem, koliko od njih je dobilo pomoč. Gospa predsedujoča, strinjam se z vami, mislim, da bi morali v pisni obliki še enkrat poprašati o političnih rezultatih, ki bomo jih lahko potem tudi objavili in ki bodo nekoliko bolj konkretni kot pa ti papirji tukaj. Še en primer. Nevladne organizacije prav tako um, predlagajo določ. Torej, nevladne organizacije uh, lahko skozi določene programe pomagajo podjetjem se izogniti plačilu davkom. Um, in kako naj sedaj kaj v zvezi s tem razberem iz teh dokumentov? Mislim, da bi tukaj potrebovali več informacij o ciljih in o tem, kako so ti cilji uresničeni na ravni projektov. Kakšna sredstva ima v rokah banka za to, da lahko prepreči uh, možne zlorabe? Torej, tukaj potrebujemo politično sodelovanje, politični nadzor. Ehm, tudi za računskim sodiščem to bi bilo dobro in eh, mislim, da bi tudi na to temo morali pripraviti poročilo. In pa še dve dodatni točki. Gospod Knabe je povedal, da je računsko sodišče pomembna institucija, s tem se strinjamo. ampak potem bi bilo tudi dobro, če bi lahko računsko sodišče izvedlo revizijo o dejavnostih EIB-ja. Um, ehm, rad bi videl poročilo računskega sodišča o tem, kako natančno potekajo dejavnosti v EIB-ju. Vemo, da celo v računskem sodišču razpravljajo o tem. Eh, in pa še zadnja točka. Gre za javna posvetovanja o novih pravilih glede preglednosti v EIB. V preteklosti so že obstajali problemi glede preglednosti v Evropski investicijski banki in uh, to seveda zanima tudi naše državljane. Če mi postavljamo vprašanja, potem dobimo samo del informacij o dejavnostih te banke. Um, težko pa je dobiti vse informacije in s temi novimi pravili bo vse skupaj še teže in to je upravičeno predmet kritik. Transparentnost in preglednost dela banke je izredno pomembna, tudi ko gre za Evropsko investicijsko banko in tudi uh, v zvezi s tem bom uložil nekaj predlogov sprememb. Prav tako um, menim, da bi Evropska investicijska banka lahko okrepila svoja prizadevanja za to, da bi poslovala bolj pregledno. Gospa Jelovajeva. Uh, ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sama sem podrobno prebrala to poročilo in zahvaljujem se gospodu Črneckemu za vse njegove pripombe. pozdravljam naložbeno delo Evropske investicijske banke, zlasti ko gre za majhna srednja velika podjetja in srednja podjetja. Prav tako pozdravljam investicije v izobraževanje in usposabljanje in v veščine in spretnosti mladih ljudi. To je nekaj, kar nam je v odboru za zaposlovanje zelo pomembno. Prav tako eh, pozdravljam, da eh, EIB upošteva posebnosti posameznih držav članic. Imam pa eno vprašanje, ali bi predstavniki EIB lahko kaj več povedali o instrumentih Jeremy, Jessica in Jasper v kohezijski politiki. Je vaš, kakšno je vaše stališče o teh instrumentih in kaj bo naredila Evropska investicijska banka za to, da bi izboljšali situacijo v tistih državah članicah, kjer ti instrumenti še niso bili dobro izkoriščeni. Na pragu novega programa postranskega obdobja me zanima predvsem to, kaj bi lahko naredili bolje pri teh finančnih instrumentih. Hvala lepa za to, da ste bili kratki. Kolegica Ajala Sender. Sí, gracias, presidenta. <clears throat> sí, agradecerle al, al responsable, al representante del. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku Evropske investicijske banke, ki je tukaj, da odgovori na nekatera naša vprašanja. V poročilu za leto 2013 je nekaj številk, ki so precej zaskrbljujoče. EIB sama pravi, da so v letu 2009 poskrbeli za kredite v znesku 79 milijonov evrov, milijard evrov. No, v letu 2013 pa se soočamo z verjetno tretjo recesijo v Evropski uniji in na osnovi pakta o rasti iz leta 2012 bomo imeli še manj investicij. Zakaj sredi recesije Evropska investicijska banka zmanjša manjša ta skupni znesek posojil na mesto, da bi ga povečala? Danes zjutraj je računsko sodišče jasno povedalo, kako velike so skrbi v zvezi z razvojem prihodnih finančnih inštrumentov. Zanima me, kako Evropska investicijska banka tukaj vidi svojo vlogo in kako eh, lahko poskrbimo za več stabilnosti v prihodnosti. In pa še nekaj o majhnih in srednje velikih podjetjih. Pred Nedavnim sem se pogovarjala za predstavniki MSP-jev o zagonskih podjetjih, o hedge skladih, ampak eh, povedali so, da denar tukaj vse prehitro izgine. In eh, v moji državi in pa v drugih državah eh, me zanima, nas zanimajo. Nas zanima ta direktni dostop do sredstev, ki obstaja naprimer v ZDA kako bi lahko EIB prispevala k temu? Gospod Vali. Hvala lepa. Želel bi postaviti nekaj vprašanj predstavniku EIB-a. Ogledal sem si tabelo podatkov o podeljenih eh, posojilih in v skoraj 19 odstotkih investicij sem ugotovil, da eh, so te namenjene regijam zunaj Evropske unije. Zato me zanima, kam so šla ta sredstva. Nekaj več bi rad vedel o teh posojilih. In pa še vprašanje posojil MSP-jem in realnemu gospodarstvu. Zanima me, koliko je Evropska investicijska banka namenila denarja za investicije v majhna in srednje velika podjetja in koliko denarja je bilo namenjeno programom, ki jih vodijo organizacije, ki delujejo na osnovi dogovora z bankami. Torej imamo dve obliki uh, posojil in zanima me, katera so bolj uspešna, tista direktna ali nedirektna posojila. In pa zanima me tudi, namreč v Italiji vidimo nekatere netrajnostne projekte, ki, torej infrastrukturne projekte, ki se nam ne zdijo trajnostni. Uh, Naprimer v Milanu trenutno poteka eden izmed takšnih projektov. Nekatere javne banke so postale zasebne banke in zanima me, kako lahko EIB financira projekte, ki se ne osredotočajo na trajnostni razvoj in rast. In so projekti, ki pravzaprav eh, jih številni smatrajo za nesmiselne. Eh, in eh, v takšne projekte se investira zelo velike zneske. Ehm, Gospod Zani, imam vprašanje za predstavnike EIB-a v zvezi z projektnimi obveznicami. Naj povem zakaj. Pred nekaj mesecev, meseci, preden sem postal poslanec, sem delal za italijansko banko in uh, delal sem na nekaterih projektih, ki so se ukvarjali z projektnimi obveznicami in z dostopom do projektnih obveznic. Ti bi lahko bili dober vir denarja za um, infrastrukturo, Zanima me, kakšne projekte bi lahko v prihodnosti financirali s takšnimi obveznicami. Mm, kako bi lahko upravljali te uh, projektne obveznice, če namreč začneš določen projekt, potem eh, podjetja, ki želijo sodelovati pri teh projektih, samo stežka razumejo vse te projekte in težko imajo dostop do sredstev. Pogosto se zgodi, da infrastrukturni projekti, ki bi lahko pomembno prispevali k evropskem razvoju infrastrukture in rasti, uh, nimajo dostopa do sredstev zaradi vseh administrativnih komplikacij. Zato me zanima, ali boste v prihodnosti zmanjšali administrativna bremena, zato da bodo postopki postali bolj enostavni. In pa še nekaj, eh, del posojil EIB je namenjen trajnostnem razvoju in v zvezi z projektom Castor v Španiji se sprašujem, ali je ta resnično v skladu z kriteriji in zahtevami, ki jih tukaj eh, predstavlja Evropska investicijska banka. Evropska investicijska banka je v to uložila 200 milijonov evrov in še 200 milijonov evrov v same obveznice. To je 400 milijonov evrov za projekt, ki pravzaprav. Uh, ni trajnostne narave. Gospod Juncker povdarja predvsem zeleni razvoj, želi, da bi Evropska unija bila vodilna, ko gre za energijo iz obnulih virov energije in morda bi v prihodnosti lahko posvečali več pozornosti temu, kako zeleni so projekti, ki jih financirate. Ja, hvala lepa. Tudi sama bi navezala vprašanje v zvezi z tem. Eh, gre za ta projekt v Španiji. Nedavno je v zvezi s tem eh, odstopil minister in če sem prav zasledila v tisku, v zvezi s tem obstajajo tudi eh, obtožbe, otožbe korupcije in tako naprej. In zanima me, kako se boste lotili tega primera. Uh, very... Gospod Knap, imate besedo. Hvala lepa, hvala lepa za vaše vprašanje. Torej, številni govorniki so nas spraševali o naših dejavnostih v zvezi z majhnimi in srednjimi velikimi podjetji. Več vas je to vprašalo. Lahko vam v zvezi s tem ponudim nekaj več eh, oziroma bolj natančne številke. Ehm, Zahtevali so od nas, naj okrepimo svoje dejavnosti v zvezi z majhnimi in srednje velikimi podjetji. Tukaj gre za samo delež zelo usmerjenih aktivnosti in ni naša banka edina, ki se s tem ukvarja. Sodelujemo z posredniki v različnih regijah in različnih državah, um, zato da lahko oni bolje presodijo, kakšne so okoliščine, kaj je izvedljivo in kaj ne. In na, na koncu oni nam svetujejo o tem, komu nameniti posojila. V letu 2012 smo imeli recimo posojila v znesku 14 milijard evrov. Eh, lansko leto pa je bil znesek, pa je bil ta znesek za posojila približno 21 milijard evrov. Te aktivnosti za MSP je torej eh, želimo okrepiti. Ampak ehm, vse to skupaj poteka preko posrednikov. To pomeni, da smo tudi mi odvisni od eh, presoje regionalnih bank, regionalnih institucij, organov, s katerimi pač sodelujemo. in prepričani smo, da bomo z njimi tako dobro sodelovali letos, kot smo sodelovali v preteklih letih. No, če si ogledate zahteve po investicijah v MSP, potem boste verjetno zasledili potrebo po investicijah v znesku 450 milijard in če mi investiramo 21 milijard evrov, potem to seveda ni. Um, ogromno, ampak vseeno to lahko poskrbi za določene spremembe. Potem uh, gospod Val je popraševal o tem, ali so to investicije posredne ali neposredne. In naj povem, da te investicije vedno potekajo preko posrednikov. Kaj ti. Vse skupaj je pač odvisno od eh, posameznega projekta. Če imate recimo področje prometa, potem lahko gre za zelo velike infrastrukturne projekte, ko gre za majhna in srednja velika podjetja, pa so to manjši projekti. V ZDA mislim, da do 70 odstotkov investicij goes preko lasniškega kapitala. V Evropi pa gre 70 odstotkov eh, investicij preko bank in to je nekaj, kar ne moremo spremeniti čez noč. Tako smo navajeni, takšna je tradicija, ljudje so pač zelo vezani na finančne institucije. Tega ne bomo mogli tako hitro obrniti. Tako da moramo predvsem pripraviti posrednike do tega, da bodo pripravljeni bolj podpreti majhna in srednja velika podjetja. Mislim, da vse skupaj že gre v pravilno smer, ampak če me sprašujete, ali je to dovolj, potem moram reči, da ne. In pa še nekaj specifičnih vprašanj. Gospod Hejze je rekel. No, tukaj moram biti eh, skromen, ampak jaz moram reči, da mi sebe razumemo kot banko Evropske unije. Zato nimamo nič proti temu, če vi nadzorujete naše delo. Nič nimamo proti temu, če smo pod vašim drobnogledom in če lahko z vami razpravljamo o tem, kaj lahko naredimo bolje in kaj lahko spremenimo. Se pravi, mi smo na to pripravljeni. Še nekaj specifičnih vprašanj sem dobil. Gospod De Jong je spraševal o preglednosti in o izogibanju davkom. Naj najprej povem nekaj o preglednosti. Seveda je to pomembno od preglednosti je odvisen tvoj ugled in mi potrebujemo dober ugled za to, da imamo politično in socialno legitimno za naše delo. No, seveda smo mi pripravljeni sprejeti nadzor Evropskega parlamenta, eh, Evropske komisije. Eh, od Evropske komisije tudi dobimo naš mandat. In če posežemo v evropski, račun, eh, eh, v evropski proračun, potem smo seveda tudi pod nadzorom računskega sodišča. Z vsemi temi institucijami smo v tesnem stiku, prav tako z Evropskim varuhom za človekove pravice, tudi on podaja svoje analize in seveda smo tudi pod nadzorom Evropskega sodišča. Seveda pa imamo tudi notranje mehanizme nadzora in revizije in imamo našo politiko glede preglednosti. Morda tega ne veste vsi, ampak vsak evropski državljan lahko od Evropske bank, eh, investicijske banke zahteva informacije in te dobi. Eh, prav tako imamo mehanizem za javne pritožbe. No, pripravljeni smo sprejeti tudi nadzor Evropske centralne banke, ampak oni niso tako zelo navdušeni nad tem, da bi prevzeli še to nalogo, kaj ti. Uh, imajo že celo vrsto drugih prednostnih nalog. Ampak eh, ni pa tako, da mi ne bi želeli sprejeti tega nadzora. Kar se tiče izogibanja davkom. Pred kratkim sem prebral nekaj poročil o izogibanju davkom, o utaji davkov in mi smo ena izmed vodilnih finančnih institucij, eh, ko gre za. boj proti davčnim utajam, proti izogibanju davkom in davčnim goljufijam. Prav tako izvajamo eh, preverjanja integritete naših partnerjev. Vse skupaj temelji na oceni posameznih držav v skladu z eh, vodilnimi mednarodnimi standardi, ki veljajo v organizacijah, kjer smo eh, opazovalec, predvsem globalni forum OECD-a članica tega telesa je komisija, mi pa smo uradni opazovalec. Eh, no, smo v tesnem stiku ne samo z OECD-jem in z eh, komisijo, ampak tudi z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami, s katerimi usklajujemo te postopke. In če smo deležni kakšnih kritik, te seveda jemljemo zelo resno. Eh, nedavno se je pojavila neka kritika globalnega foruma OECD-ja um, in to kritiko sicer jemljamo na znanje tudi v naši institucijami, ampak samo moram povedati, da je ta globalni forum dosega zelo velik napredek. Zelo velik napredek je bil dosežen v zadnjih petih letih. Eh, ko gre za vse vključujoč mm, pristop za vse države, zlasti za tiste eh, države, ki prej niso polno spoštovale eh, pravil. Gospa Labajova je pozvala k boljšemu izkoriščanju, boljši uporabi finančnih instrumentov No, tukaj so seveda rezultati neenotni, ponekod stvari delujejo dobro, ponekod pa še obstajajo možnosti za izboljšave. Ko gre za kohezijske države in kohezijske regije, se tukaj osredotočamo na to, da bi uh, okrepili naše svetovalne dejavnosti. zato da lahko povečamo kakovost projektov in s tem odpravimo probleme glede črpanja sredstev. Vedno pravimo, da je naše delo posojila, sodelovanje in svetovanje. In eh, sam bi povdaril predvsem pomen svetovanja. Svetovalne dejavnosti želimo okrepiti, zato da bi se lahko soočili s takšnimi problemi, kot jih je omenila tudi gospa Labajova. No, eh, gospa Ajala Sender je govorila o pozitivnih in slabih stranih naših dejavnosti in. Mm, v številnih zadevah je imela prav, ampak nekaj morate vedeti. Leta 2009 smo okrepili naše dejavnosti, eh, zato ker je šlo takrat za prvo leto krize. Eh, no, zaradi krize smo se morali. Eh, pač malo ustaviti, kajti v krizi se vedno pojavi problem črpanja sredstev, kajti končni uporabnik je zelo negotov glede tega, kaj se bo zgodilo in zato se stvari pač nekoliko ustavijo. In pa druga stvar, če smo želeli narediti več, kot smo delali v preteklosti, smo morali vedeti več o zanesljivosti, in solidnosti našega kapitala in ta je seveda odvisen od solidnosti kapitala v, držav čla, v državah članicah. In kakor veste, je marsikatera država članica v krizi izgubila kakšen A ali 2 pri ocenah bonitetnih agencij. Zaradi skupnih prizadevanj Evropske unije eh, smo lahko okrepili naš kapital in zato se je tudi obseg naših investicij dramatično zvišal od 50 na 55 in na 64. Eh, so 75,1 75, v lanskem letu. Eh, no, seveda smo rekli, da črpanje sredstev predstavlja določen problem. Kaj ti za investicije pač mora obstajati v popraševanje? No, ampak trenutno si zelo prizadevamo za izpolnjevanje naših uh, obveznosti, ki smo sprejeli ob uh, krepitvi našega kapitala na, za 10 milijard na koncu leta 2012. Eh, Gospod Val je spraševal o posojilih znotraj in zunaj Evropske unije. Naj povem, da tukaj ne delamo razlik, ali gre za evro območje ali ne tukaj je odgovor precej enostaven. Mi smo institucija 28 držav članic in te države članice so naši deležniki. In uh, zato vse obravnavamo enako, uh, enakopravno. Ko gre za investicije zunaj Evropske unije, je pa situacija drugačna. Uh, Naši finančni ministri so nam eh, omogočili, da približno 10 odstotkov našega posojilnega obsega eh, namenimo za posojila zunaj Evropske unije. Torej gre za bolj ali manj 10 odstotkov, eh, morda nekoliko več ali nekoliko manj. Nekaterim se to ne zdi dovolj, glede na to, da moramo braniti evropske interese tudi zunaj Evropske unije, ampak mi pač ob tem eh, upoštevamo vaše politične želje. Tako da tukaj je vse skupaj odvisno od vas. Potem gospod Val je spraševal tudi o nekaterih netrajnostnih investicijah. Seveda mi ne želimo netrajnostnih investicij Eh, investicij. Eh, mi nismo nekakšna dobrodelna organizacija, ne na zadnje morajo naša posojila biti vrnjena, odplačana. In zato posojuje, posojamo samo izvedljivim um, trajnostnim projektom. Pred projekti pripravimo tudi celo vrsto ocen. Ko torej pride do investicij, Eh, so lahko te odobrene samo, če gre za investicije v trajnostne izvedljive projekte. O tem sicer lahko razpravljamo, kateri projekt je izvedljiv in kateri ne, ampak mi imamo prav gotovo vse potrebne postopke za to, da zagotovimo, da so naše investicije trajnostne. Potem gospod Džani je spraševal o projektnih obveznicah. O tem smo tudi že na dolgo in široko razpravljali. Kakor veste, smo še v pilotni fazi te pobude. In ta se bo iztekla ob koncu naslednjega leta. No, uradni datum je 2016, ampak na koncu naslednjega leta bomo bolj ali manj vedeli, pri čem smo na koncu te pilotne faze. v tej pilotni fazi smo se želeli osredotočiti na pet do sedem projektov in pripričani smo, da nam bo uspelo izpolniti ta cilj. Naj povem, da smo do sedaj kar zadovoljni s tem, kako, kako potekajo stvari. Um, na začetku je bil napredek počasen. Uh, Vedeti morate, da smo tukaj najprej morali razviti trg obveznic. To ni enostavno kar tako razviti kot institucija, eh, ampak moramo poznati trg, če želimo ustvariti trg obveznice za takšen projekt. To pač zahteva nekaj časa. No, po izteku pilotne faze bomo lahko na druge načine spodbudili te projekte, ampak dobro, o tem boste razpravljali kasneje tudi vi tukaj v parlamentu in naj eh, eh, sedaj počasi zaključim. No, seveda potresi niso nekaj trajnostnega, tako da to, kar se je zgodilo v Kastorju, prav gotovo ni bilo nekaj, kar bi si želeli. No, ampak naj vam povem, da so ocene inženirjev in drugih strokovnjakov govorile o tem, da je ta projekt primeren za investicije in da je izvedljiv. Dobro, kasneje se je zgodilo nekaj, česar nismo mogli predvideti. Potresi se pač vedno lahko zgodijo. Prav gotovo pa nismo iskali regij v Evropi, ki bi bile posebej, prav posebej nagnjene k potresom. Potem spet včasih gredo stvari na robe. Uh, Eh, ker se spremeni zakonodaja. Eh, recimo v Italiji smo, smo pripravili projekt za shranjevanje CO2-ja. Predsednica je prekinila govornika. No, dobro se bom eh, ustavil, tako da pač ne bom mogel odgovoriti na, vprašan, na vsa vprašanja čas. Bitte schreiben Sie uns das doch. Äh, ja, prosim, še vedno lahko vaše odgovore sporočite v pisni obliki. Dobro bi bilo tudi, če bi odgovorili na vprašanje v zvezi z razpredelnico na strani 32.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 moral počakati. Kratek bom. Videl sem, kako ste ustavili prejšnjega govornika, tako da bom sam discipliniran in bom kratek in jedrnat. Rad bi zgolj poudaril, kako pomembno je razlikovati med projekti, ki jih financira AIB, AIB in ki dejansko stimulirajo gospodarstvo in tistimi projekti, ki so nekje v zraku. Politično so morda podprti, ampak nimajo istega pozitivnega učinka v dejanskem gospodarstvu. Imeli smo nekaj vprašanj v povezavi s financiranjem malih in srednje velikih podjetij. Mislim, da je o tem treba znova razpravljati. Politiki so namreč k temu že pozivali in zanima me, kako uspešna je bila eh, ta vaja, ta projekt. Projekti delujejo, ko so na voljo sredstva za te projekte in ko lahko ljudje začnejo delati. Razmere pa so zelo različne glede na državo, ki jo obravnavamo. Zelo različni so roki od trenutka, ko nekdo nekaj podpiše in do trenutka, ko začne projekt dejansko delovati. Morda moramo včasih eh, nekaterim novim državam članicam Evropske unije včasih eh, pomagati, ko gre za eh, njihove upravne strukture. Zgolj to sem želel povedati. Hvala. Hvala lepa. Če ima kdo še kakšno vprašanje? bomo ta vprašanja združili in jih posredovali AIB, ampak to morate storiti do konca tedna, zato da bomo poročilo pripravili pravočasno do plenuma. Do 10. novembra lahko vložite predloge sprememb. No to pa bomo o tem glasovali. Hvala lepa, hvala Evropski investicijski banki, komisiji in tudi poročevalcu, sedaj pa. Šesta točka, posebno poročilo številka 11 skozi 2014, gre za ustanovitev Evropske službe za zonanje delovanje. Z nami je tudi gospod Fašakaš iz eh, Evropskega računskega sodišča. Besedo dajem poročevalcu, gospod Črnecki, izvolite. Vendar povem vam, da bi po moji časovnici morali čez 9 minut spregovoriti že o naslednjem posebnem poročilu s pomočjosovnim pritiskom, zato lepo prosim postopite ustrezno. Izvolite. Hvala, hvala. Se bom držal teh omejitev in uh, tokrat bom resnično kratek in jedenat. Najprej bi rad povedal, da sem izjemno zadovoljen sodelovanjem z gospodom Fazakasom. To sodelovanje se je resnično izkazalo za tesno in dobro. Evropska služba za zunanje delovanje še ni popolnoma razvita Evropska diplomatska služba, nima še vseh zaposlenih, ki jih potrebuje. Komisija mora s pomočjo država, držav članic konsolidirati Evropsko službo za zunanje delovanje. Na začetku je imela ta služba nekaj eh, porodnih težav, imeli so težave pri koordinaciji Eh, ukrepov v zvezi z Ukrajino in pri tem bi se malce ustavil. Zakaj? Zato, ker menim, da so te težave in pa druge težave povezane z obravnavo Rusije problemi, ki lahko privedejo do uporabe vojaške sile strani Rusije za potrebe reševanja gospodarskih težav, gospodarskih sporov. In mislim, da je to treba izpostaviti. Evropska služba za zunanje delovanje zaenkrat še nima vsega strokovnega znanja, ki ga potrebuje. Nima sposobnosti, da bi sodelovala s sosednjimi državami in to se mora spremeniti ima precej zapleteno upravno strukturo, ki jo je treba poenostaviti. Nekaterim morda to ne bo všeč, vseeno pa bi rad povedal naslednje. Število zaposlenih iz novih držav članic, govorim o 2004, o 2007 in 2013, o teh širitvah, predstavniki teh držav predstavljajo precej majhen delež eh, zaposlenih v Evropski službi za zunanje delovanje. Največ je tam zaposlenih tistih, eh, ki prihajajo iz 15 eh, starih držav članic. Pomembno je, da upoštevamo tudi geografsko razporeditev, ko eh, imenujemo ljudi na visoke položaje v Evropski službi za zunanje delovanje. Mislim, da tudi sistem spremljanja ni dovolj dobro vzpostavljen govorimo o spremljanju evropskih delegacij. Včasih, včasih eh, izrečejo kaj nespametnega. Mislim, da moramo poskrbeti za večjo mero koordinacije med Evropsko službo za zunanje delovanje na eni strani in drugimi organi in službami Evropske unije. Države, članice in komisija morajo narediti več za to eh, koordinacijo, za sodelovanje, ko gre za področje zunanjega delovanja. To velja tako za Evropsko službo za zunanje delovanje, kot tudi za druge službe, ki imajo takšno zunanjo razsežnost. Ne smemo pa pozabiti niti na horizontalna vprašanja. Potrebna je večja mera prožnosti pri misijah ESDP in pa pri zunanjih predstavnikih eh, Unije. lani in letos smo bili priča dejanski nevarnosti na pragu Evropske unije zaradi agresije Rusije zoper Ukrajino. Priča smo tudi grožni islamske države in organizacij, ki so povezane z Al-Kaido. Evropska služba za zunanje delovanje bi si morala prizadevati za več sinergije med sedežem in delegacijami, med sedežem in državami članicami in zunanimi ministrstvi. Hvala. Hvala lepa, gospod Črnecki. Z nami je tudi poročevalka, gospa Jetenek, ona je poročevalka za SSD. Lepo prosim, da ste čisto kratki, zato ker že zelo zaostajamo. Gospod Jaten Mek, izvolite. Person, like... Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Črneckemu. Mislim, da je opravil odlično delo in strinjam se številnimi elementi, ki jih je ravno kar izpostavil. Vseeno pa bi rada podala še tri komentarje. Prvi komentar se nanaša na strukturo Evropske službe za zunanje delovanje. Preveč ljudi je na zgornji ravni, preveliko je tistih na visokih položajih in eh, ti hitreje napredujejo, prehitro napredujejo kot je dejal poročevalec, moramo poskrbeti za geografsko ravnovesje zaposlenih. Tudi to temo bi sama izpostavila. Imam namreč iste pomisleke kot poročevalec. Tudi mene skrbijo neravnovesja v zaposlitveni strukturi, v sami službi mislim, da je to zelo slab začetek. Na začetku delovanja neke organizacije je namreč precej lažje zagotoviti ravnoteže, kot pa v poznejših fazah. Ampak sedaj smo priča temu neravnovesju že v začetku njihovega delovanja. Enako velja za ženske zaposlene v Evropski službi za zunanje delovanje to ni nič novega. Vsi se spomnimo, ko je vodenje prevzela gospa Eštonova. Dejala je, da bo poskrbela za ravnoteže, kar se tiče predstavnikov držav članic in ravnoteže med spoloma. Tega danes žal ni in to je nespremljivo. To so moji trije komentarji. Hvala. Vielen Dank, Herr Kollege Savama hat auch. Gospod Sarvama je prosil za besedo. Izvolite. <clears throat> You, um, Hvala, gospa predsednica. Tudi sam bi se najprej zahvalil poročevalcu gospodu Črneckemu za opravljeno delo. Strinjam se s precej točkami, ki jih je spostavil. Poskrbeti je treba za boljšo geografsko porazdelitev zaposlenih. Strinjam se tudi s poročevalko iz Afeta glede eh, velikega števila zaposlenih na zgornji ravni. Pogledati si moramo ta vprašanja, tudi uh, vprašanje proračuna. Želimo si, da Evropska služba za zunanje delovanje skrbi za sinergijo. Vse to smo že slišali. Še nekaj bi povedal v zvezi s priporočili poročevalca za nekatere teme povezane z zunanjo politiko. Strinjam se z, neko, z njegovo zaskrbljenostjo, razumem njegove argumente. Besedilo omenja morebitno uporabo vojaške sile Rusije za konflikte v Ukrajini in drugot. Morda je to malce preveč izven konteksta, glede na poročilo, ki ga obravnavamo, in sam bom v ta namen pripravil kakšen predlog spremembe. Ta obeseditev se mi zdi, eh, da gre malce predaleč. Ne gre toliko za vsebino, ampak za obeseditev samo. Imam še nekaj kratkih vprašanj za komisijo, ki jo lahko. Eh, ki, na katere lahko komisija odgovori v 15 sekundah, če želijo, seveda. Če si želimo strukturnih sprememb, in teh si jih želimo, moramo poskrbeti za okvirno strategijo za skupno varnostno in zunanjo politiko. Zanima me torej, če bomo imeli novo okvirno strategijo za to politiko. In še eno vprašanje. V zadnji komisiji je bila vloga visoke predstavnice malce nejasna in mislim, da bi morali pozorno oceniti dediščino Catherine Ashton, zato da bi zagotovili boljše možnosti za delovanje eh, gospe Mogherini. Moje vprašanje za komisijo je torej, ali bo prišlo do takšne ocene. Hvala. Hvala lepa. Še dva sta se javila k besedi. Gospod Andrej in gospod Celer sta se javila. Andrej, izvoli. Thank you very much, uh, Madam Gres. Najlepša hvala. Gospa predsednica, gospa Gresle. Najprej bi se rad poklonil gospodu Črnickemu, podpredsedniku parlamenta za pripravo tega dokumenta. Hvala tudi za odlično sodelovanje tekom opazovalne misije v Ukrajini. Sam sem podpredsednik odbora AFED, gospa Hetemeki pa je tista poslanka, ki pripravlja mnenje za to poročilo, bi rad podprl njene besede. Strinjam se tudi s kolegom Sarvamo. Mislim, da moramo biti izjemno previdni, ko pripravljamo priporočila. Še posebej, kar se tiče drugega in tretjega odstavka, kjer je govora o upravljanju pridružitvenega sporazuma z Ukrajino, o kvalifikacijah, eh, ki se uporabljajo v zvezi z Rusijo. To bi rad povedal v imenu ne zgolj samega sebe, ampak tudi v imenu predsednika odbora AFED, gospoda Broka. Mislim, da moramo pri teh dveh odborih najti uh, ustrezen jezik, ki bo odražal realnost. Izogniti se moramo težavam in zapletom. Mislim, da moramo odgovoriti tudi na tri vprašanja, o katerih je bilo govora v poročilu računskega sodišča dobili pa bomo tako ali tako še eh, prispevke odbora AFED. Toliko sem želel povedati v zvezi s temi eh, odstavki. Verjamem, da bomo našli pravo obeseditev, ker imamo še nekaj časa pred sprejemom poročila. Veseli nas, da sta z nami dva člana odbora AFED. Potrebujemo uh, tudi takšne ugotovitve. Kolega Celer. Hvala lepa. Hvala gospodu Fazakašu in gospodu Črneckemu za poročili. Če si to prav pogledam, vidim, da Lizbonska pogodba velja že pet let. Tam je navedeno, da naj bi imeli Evropsko službo za zunanje delovanje. Pet let smo porabili za to, da to službo sedaj oblikujemo in organiziramo, sedaj pa bi že moral biti čas, da zaključimo proces oblikovanja in organizacije. Služba bi morala sedaj začeti delovati, Nujno je, da se Evropska služba za zonanje delovanje tesneje poveže z drugimi deli komisije, naprimer z Generalnim direktoratom za razvojno politiko. Še nekaj sem opazil. V tem procesu je nastalo veliko posebnih od poslancev Evropske unije in to nas je stalo 23,5 milijona evrov. In te faze oblikovanja je sedaj konec in eh, mislim, da lahko ta instrument sedaj dokončno črtamo in denar uporabimo za druge namene. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo Patrick Child, ki je upravni direktor SZD-ja. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, ker časa ni veliko, bom odgovoril zgolj na tista vprašanja, ki smo jih slišali sedaj, ne bom pa se spuščal v razprave o vprašanjih v povezavi z unanjo politiko, brez dvoma bo parlament najdel pravo pot. Najprej vaši pomisleki glede geografskega ravnotežja v službi. Naj vam predstavim nekaj številk. Trenutna porazdelitev zaposlenih v kategoriji AD, tisti, ki prihajajo iz držav eh, ki so se pridružile po letu 2004, je 18,6 odstotkov. Res je, da moramo še naprej pazljivo delati, da bi zagotovili geografsko ravnoteže, da zagotovimo ravnoteže majhnih in velikih in novih in starih držav, je trenutno stanje naslednje. Nekatere velike države članice, tudi tiste ustanovne države članice, ki nimajo toliko predstavnikov, in skoraj, imamo tudi skoraj eh, vse države članice, ki so se pridružili Evropske unije po 2004 in te imajo malce preveč predstavnikov. Vsako leto pripravimo tudi poročilo o zaposlenih, na zadnje smo ga predstavili v parlamentu poleti realnost je pač eh, malce bolj polna nijans. Soočamo se še vedno s nekaterimi izzivi, tako kot vsa zunanja ministrstva in druge institucije Evropske unije. Cathy Ashton in eh, mi smo se marsike potrudili, da bi izboljšali stanje. Ženske smo imenovali na nekatere pomembne položaje, mesta vodi delegacij, ampak to stanje moramo še vedno eh, izboljšati. In pričan sem, da bomo z visoko predstavnico gospo Mogherini to stanje še izboljšali. Vprašanje uloge delegacije Evropske unije. Kot se zaveda, ta odbor Evropske delegacije sestavljajo zaposleni Evropske službe za zunanje delovanje in Evropske komisije. Večina zaposlenih v delegacijah je še vedno zaposlenih pri komisiji. Na ravni delegacij imamo torej visoko raven koherentnosti, kar se tiče političnega dela naše službe in pa drugih služb, ki prispevajo k našemu delu. Mislim, da izboljšujemo tudi naše sodelovanje z državami članicami, sodelujemo, koordiniramo naše položaje, pripravljamo skupne dogodke. Se pa strinjam, da moramo na tem še delati. Hvaležen sem eh, tistemu poslancu oziroma poslanki, ki je govoril o poenastovitvi proračuna in finančnega upravljanja. Gospa predsednica, to je tema, ki posvečate veliko pozornosti. Upam, da bomo lahko našli način, da bi poenostavili življenje naših kolegov v delegacijah, obenem pa je treba seveda spoštovati pravni okvir, ki ga uporabljamo, zagotoviti je treba eh, jasnost in odgovornost različnih akterjev. Glede dveh vprašanj, ki sta bili splošnejše narave, pa takole. Ali bomo imeli novo uh, skupno zunanjo in varnostno politiko? Mislim, da je bila gospa Mogherini na zaslišanju v odboru Afet precej jasna. Dejala je, da si želi splošne razprave o naravi strategije, ki jo trenutno imamo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, ampak mislim, da je odgovor na to vprašanje precej pozitiven. Glede mandata Cathy Ashton pa je verjetno najbolje, da se sklicujemo na revizijo, ki jo je pripravila Sama Cathy Ashton poleti leta 2013 tam najdemo številne uh, nauke, številne priporočila o delovanju službe v skladu z Lizbonsko pogodbo. Marsikaj od tega najdemo tudi v odličnem poročilu računskega sodišča, ki ga imamo pred sabo. Mislim, da je to odraženo tudi v uravnoteženem poročilu, ki ga je pripravil vaš poročevalec. Ne na zadnje pa še tema, ki je za vas eh, zelo pomembna. V tem novem lizbonskem okolju moramo bolje povezati evropske eh, posebne odposlance in delo Evropske službe za zunanje delovanje. Danes imamo manj teh odposlancev. In če se navežem na razpravo, ki smo jo že imeli v preteklosti, so bili njihovi mandati malce uh, krajši kot v preteklosti. Brez doma pa se bomo o tem še pogovarjali, ko razvijamo našo službo. In pa še struktura, organigrama Evropske službe za zonanje delovanje. Res je, da številni tako v tem parlamentu, kot tudi drugot, dvomijo v uh, to strukturo, ki je precej obložena na vrhu. In o tem smo se pogovarjali že v začetku, o tem je govorila tudi Kati Ashton, se zdaj, ko je služba stabilnejša, bi lahko razmislili o racionalizaciji. Uspeli smo že zmanjšati eh, število tistih najvišjih položajev in eh, morda se bomo o tem ponovno pogovarjali. Gospa Mogherini je dejala, da bo po približno stotih dneh pripravila eh, svoje mnenje o strukturi službe, potem ko jo bo malce bolj podrobno spoznala in izkusila. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, brez dvoma se lahko nadejamo napredka. Hvala, da ste mi dali priložnost za komentar. Če pa si želite dodatnih informacij, jih lahko brez dvoma dobite od naših kolegov. Hvala lepa. Hvala lepa morda bi bilo dobro, če bi SZD enako preglednost imela kot komisija na področju osebja in zaposlenih. Na spletni strani lahko veliko vidimo, o, odkot ljudje prihajajo, koliko je moških, koliko je žensk. Lepo bi bilo, če bi SZD ravnala enako kot komisija v zvezi s tem informacije, ki jih ima na voljo e SSD o svoji organizaciji, niso tako obsežne in obširne, kot bi lahko bile. Lepo bi bilo, če bi vi to storili prostovoljno, če ne, vas bomo pač morali k temu prisiliti. Kakorkoli že, hvala lepa. Vse smo povedali, ne, sicer še vsi. Želi še kdo spregovoriti? Ti, morda, izvoli. Dziękuję za samo en stavek, če dovolite. Najlepša hvala za vse komentarje, ki eh, sem jih bil deležen. Seveda, zdaj ni čas, da bi si zakrivali oči. Pred nami so pomembni izzivi, pomembni gospodarski izzivi. To velja tako za Evropsko unijo, kot tudi za naše sosede. Rusija posredujejo naše delovanje, politično pritiska in mislim, da moramo biti v tem primeru odprti, jasno moramo povedati, kaj nas moti, spoštovati moramo naše davkoplačevalce in uh, eh, voljivce. Hvala lepa. Že zadnjič se je računsko sodišče oglasilo pri zunanjem odboru oziroma odboru za zunanje zadeve, pa vendar, izvolite. Gospod predsednica, hvala lepa. Vem, da ste pod časovnim pritiskom, zato bom storil tako, kot je naredil George Bush, ko je pred 25 leti obiskal Mačarsko. Takrat smo čakali na njegovo podporo. Rekel je, to je moj govor, raztrgal ga je in rekel je, rad vas imam. Vseeno želim tvoje povedati. Hvala lepa, da ste to opozorili uvrstili na dnevni red, samo šest tednov po našem prvem sestanku. Takrat smo imeli res plodno razpravo o tem poročilu. Hvala lepa, to lepo kaže, kako veliko interesa imate za to poročilo. Čestitam gospodu Črneckemu, podpredsedniku parlamenta, za izjemno poročilo. Gre za zelo dober delovni dokument. Upošteval je vse naše pomisleke aktivno je upošteval politične okoliščine, naprimer Ukrajino in islamsko državo. To je zelo dobro. Svoje delo mi utemeljujemo samo na tehnični ravni, on pa je prinesel tudi politične vidike. Prepričani smo, da bodo vsi priporoč vsa priporočila sprejeta. Gospa Federica Mogherini je že v zgradbi Berlajmu tako bo lahko tesno sodelovala z vsemi relevantnimi službami in še kar zadeva veliko višjih položajev. David O'Sullivan je opravil zelo dobro delo kot glavni operativni direktor, postal bo veleposlanik. Sedaj je v Washingtonu, zapušča nas in njegovo mesto ne bo zapolnjeno. To sta že dva koraka, zaradi katerih Menimo, da bomo poročilo razumeli in mu tudi sledili. Hvala. Sedaj smo pri sedmi točki. Gre za posebno poročilo številka 8 skozi 2014 v zvezi z komisijo, ali je komisija uspešno upravljala vključitev vezane podpore v schemo enotnega plačila. To je tudi gospod Kubik. Najprej dobi besedo gospod Kubik, da predstavi posebno poročilo. Izvolite. Hvala lepa. Gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej se vam želim zahvaliti za priložnost, da lahko predstavim našo posebno poročilo o vključitvi vezane podpore v schemo enotnega plačila. Schema enotnega plačila je glavni način financiranja za dopolnjevanje prihodka kmetov. In komisija ima tukaj skupno upravljanje oziroma pristojnost skupnega upravljanja. To smo vključili v reformo SKP-ja, šlo je za tako imenovan pregled SKP-ja. Kmetijski sektor smo želeli posodobiti, schema takrat še ni bila v celoti uvedena in rezultat je naslednji. Od leta 2010 naprej lahko države članice prenesejo 4,2 milijarde evrov v SPS. Zato imajo države članice precej manevrskega prostora pri porazdeljevanju razpoložljive pomoči. Vendar merila morajo biti objektivna in nediskriminatorna. Zato morajo spoštovati splošna, splošna priporočila in splošna načela scheme enotnega plačila. Evropsko sodišče se je odločilo, da bo zadeve preverilo in preverili so, ali se projekt izvaja v skladu z vsemi pravili. Kaj smo ugotovili? Ugotovitve sodišča lahko združimo v štiri kategorije. Prvič, v skladu z pogodbo o delovanju Evropske unije in v skladu z finančno uredbo, komisija ohranja vso odgovornost glede izvajanja proračuna v okviru sistema skupnega upravljanja. Kaj smo gotovili? Gotovili smo, da je komisija vezano podporo v schemo enotnega plačila opravila le delno uspešno. Komisija ni uspešno izpolnila določbe, da bi natančno opredelili okvir, prav tako pa niso ustrezno nadzorovali plačil kmetom strani držav članic. Komisija prav tako ni zagotovila, da so merila vedno skladna z načeli EU, še posebej z načelom enake obravnave kmetov, z načelom sorazmernosti in z načelom vpliva na tržne pogoje. Ukrepi držav članic niso vedno spoštovali načel zdravega in dobrega finančnega upravljanja. Od leta 2015 naprej bomo imeli na voljo nove scheme enotnih plačil in pri izvajanju teh novih ukrepov mora komisija oblikovati jasne smernice in od držav članic zahtevati, da so sprejeta merila objektivna in nediskriminatorna. Komisija mora prav tako poskrbeti, da se izognemo izkrivljanju konkurence ali trga. Drugič, kar zadeva urednost plačil, države članice imajo tukaj določene pragove. Sodišče je opozorilo na to, da komisija ni uvedla ustreznega sistema za preverjanje, ali so države članice ravnale v skladu z temi pragovi. Zato so vrednosti presegle te pragove, komisija prav tako ni dovolj dobro opravljala inšpekcijskih nadzorov, zato da bi zagotovili skladnost z pravili Evropske unije in tudi, če je komisija našla napake, plačila niso bila popravljena, zato ker so upravni postopki predolgi. Zato mora komisija izboljšati nadzor nad pragovi v državah članicah, prav tako pa bi morala biti bolj pozorna na to, kako se finančna sredstva odobravajo. Pri obisku držav članic smo ugotovili tudi, da nacionalna zakonodaja ni vedno v skladu z zakonodajo EU in načeli EU. V nekaterih primerjih so bile vrednosti plačil preveč zmanjšane ali pa so kmetje dobili preveč, dobili so več, kot je bilo sploh na voljo v posameznem sektorju. Komisija je včasih odobrila tudi plačila in odobritve brez ustrezne osnove v zakonodaji ali pa so preprosto narobe izračunali zneske plačil. No, problem je naslednji. Nepravilna plačila, nepravilni izračuni pri podpori vodijo tudi v nepravilna plačila v okviru scheme enotnega plačila. Države članice se lahko sedaj odločijo, da do leta 2021 del pomoči plačajo na osnovi trenutne podpore SEP. Komisija mora zato zagotoviti skladnost z nacionalno zakonodajo, skladnost z nacionalno zakonodajo EU in z načelje Evropske unije. In še nekaj od leta 2015 bodo na voljo nove scheme neposrednih plačil za kmete. SEP bo nadomestila nova schema, schema osnovnih plačil in tudi to bo temeljilo na plačilih in odobritvah. Zato je zelo pomembno, da sodišče dobi posodobljen upogled v to, kako bo ta sistem deloval, kako bodo delovala plačila in odobritve v državah članicah. Države članice ima zelo veliko izkušenj na področju SEP, pa še vendar je kakovost nadzora zelo različna po državah članicah. Tudi referenčni podatki niso posod enako zanesljivi. To so podatki, ki jih oblasti uporabljajo za svoje izračune. Zato je zelo pomembno, da komisija zagotovi, da bodo oblasti v državah članicah sprejele jasne načrte in jasna merila za to, da zagotovijo točnost in natančnost podatkov, zato da bodo tudi plačila in odobritve točni in natančni. Če sklenem, naša revizija je bila zelo tehnične narave. Preverili smo skladnost z veljavnimi pravili in načeli. Tu so sodelovali vsi deležniki. Vendar, zelo pomembno je, da to ne velja samo za preteklost. V preteklosti smo podali, oziroma v zvezi s preteklostjo smo podali nekaj kritičnih komentarjev, ampak v prihodnosti mora komisija sprejeti vsa naša priporočila, to je zelo pomembno, v okviru nove SKP, ki se sedaj uvaja. To nam daje možnost, da se izognemo ponavljanju napak, da poskrbimo, da bo nov sistem scheme osnovnih plačil boljši, da bo deloval bolje. To bo pozitivno vplivalo na enako obravnavo kmetov v Evropski uniji. Hvala. Ja, dank, Kubik. Hvala lepa, gospod Kubik. To je zelo tehnično, pa vendar zelo pomembno poročilo, kaj ti zadeva del kmetijske politike, ki je prav tako zelo pomembna. Poskrbeti želimo, da bodo plačila upravičena in porazdeljena tako, kot je treba, poročeval, kaj je gospod Šulin, izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Sestanek glede priporočil Evropskega parlamenta in usklajevanje s predstavniki komisije smo imeli v petek 17. oktobra. Kot Evropski parlament podpiramo priporočila Evropskega računskega sodišča in pozdravljamo konstruktivno stališče komisije. Obžalujemo pa, da nekatere države članice niso zmeraj upoštevale načel dobrega finančnega poslovodenja, zaradi česar so kmetje lahko imeli nepričakovane koristi. Take primere eh, so srečali v Španiji, Italiji in v Franciji. Evropski parlament od komisije zahteva ustrezen nadzor nad izračunom plačil. Z skrbljenostjo tudi ugotavljamo, da pravice do plačila tudi v primerih, kjer je komisija odkrila napake, zaradi predolgih upravnih postopkov niso bile popravljene evropski parlament izpostavlja tveganja in nevarnosti ki bi jih lahko imele nepravilnosti iz preteklosti v delovanju nove sheme osnovnih plačil ki bo začela veljati leta. dva tisoč petnajst eh, več zahtev evropskega parlamenta za novo shemo osnovnih plačil pa so zmanjšati administrativna bremena za kmete komisija mora ugotoviti da bo sprejela ustrezne ukrepe za preprečitev nastanka neupravičenih razlik komisija mora zagotoviti ustrezna in jasna navodila državam članicam pri izvajanju nove sheme osnovnega plačila in vzpostaviti ustrezne mehanizme za nadzor glede na to da je komisija odgovorna za izvrševanje proračuna za besedo, zato dajem besedo Evropski komisiji in direktorju Basku. Izvolite. You, Hvala lepa, gospa predsednica, gospa Šulin, gospod Kubik. Hvala lepa za priložnost, da si izmenjam mnenja z vami v zvezi s tem posebnim poročilom računskega sodišča in delovnim dokumentom, ki smo ga dobili v zvezi z vključitvijo vezane podpore v schemo enotnega plačila. Hvala za komentarje in za priporočila v teh dveh poročilih. Kakor sem že povedal, komisija priznava, da je prišlo do nekaj pomenkljivosti pri vključitvi vezane podpore v schemo enotnega plačila. Zato smo sprejeli priporočila računskega sodišča. Naj vam podam nekaj komentarjev v zvezi z trenutnim zakonodajnim okvirom za neposredno podporo in naj vam povem, kako se posvečamo temu, da bo nov zakonodajni okvir pomagal reševati probleme, ki so izpostavljeni v poročilu računskega sodišča in v delovnem dokumentu Evropskega parlamenta. Najprej vam želim povedati, da je vključitev vezane podpore v schemo enotnega plačila dejavnost, ki jo upravlja ta komisija in države članice. In ker gre za deljeno upravljanje, morajo države članice izvajati zakonodajo Evropske unije, komisija pa mora preverjati konsistentno uporabo proračuna Evropske unije v skladu z načeli zakonodaje EU. Drugič, povedati želim, da so države članice res eh, dobile nekaj manevrskega prostora na tem področju, zato da bi se lahko bolje prilagodili razlikam v Evropski uniji, vendar so morale države članice sprejeti zakonodajne, regulatorne in upravne določbe za to, da zagotovijo zaščito finančnih interesov. Še posebej pa so morale vzpostaviti ustrezen nadzorni sistem v okviru AJAX-a, to je integrirani sistem nadzora in upravljanja. Če upoštevamo torej ta manevrski prostor, potem lahko povem, da je komisija spremljala izvajanje in eh, na zahtevo držav članic smo jim tudi pojasnili odprta vprašanja. In še ena točka glede nadzorovanja skladnosti z veljavnimi pragovi. V zvezi s tem lahko povem, da države članice sedaj digitalno vlagajo podatke in če smo našli napake, naprimer v zvezi z objavljanjem ali posredovanjem podatkov, smo države članice pozvali, da nam pošljajo pojasnitve. Če se je to zgodilo na ravni držav članic, smo poskušali najti eh, rešitev, naprimer z reševanjem računovodskih izkazov. Od leta 2015 naprej se bo situacija spremenila, kakor sem rekel, Imeli bomo nov sistem neposrednih plačil, to začne veljati 1. januarja 2015 in v tem kontekstu komisija predlaga podrobna pračil, pravila glede plačil, zato da bodo države članice tudi imele nekaj manevrskega prostora, naprimer izkoriščali bodo lahko nacionalne ali regionalne rezerve za to schemo osnovnega plačila. Želim pa povdariti, enako obravnavo kmeto, zato da se izognemo izkrivljanju trga in konkurence. Pri teh eh, pravilih smo seveda upoštevali pomankljivosti opažene v trenutnem obdobju, še posebej kar zadeva nacionalne rezerve v okviru SE5. Še nekaj je vredno omeniti. V okviru tega novega zakonodajnega okvira je komisija specifična sredstva namenila temu, da izboljša zmogljivost spremljanja in podpore državam članicam, zato da bi izboljšali nadzor in izvajanje uredbe Evropske unije in to še preden se začne postopek um, do, dokončnega oblikovanja računovodskih izkazov. Uvedli smo tudi bolj podrobne zahteve v zvezi z posredovanjem podatkov. Naprimer, tukaj lahko omenim odločitev držav članic v zvezi z prostovoljno vezano podporo. To je treba sedaj posredovati in tudi bolje upravičiti kot prej. Na koncu želim omeniti še nekaj v novih smernicah, ki jih je komisija objavila za organe potrjevanja je navedeno, da morajo preverjanja vključiti tudi oceno veljavnih postopkov, zato da se odobritve ustrezno porazdelijo, vedeti pa je tudi treba, kdo je upravičen do kakšnih odobritev. Seveda želimo preprečiti goljufije in izkrivljanja konkurence. Na koncu želim skleniti tako. Povem vam lahko, da komisija meni, da bomo z novim zakonodajnim okvirom ustrezno upoštevali priporočila sodišča in parlamenta, zato da še bolj izboljšamo novo schemo neposrednih plačil. Konec koncev je to zelo pomembno, zelo pomembno je za kmete, seveda pa je to zelo pomembno tudi za zagotavljanje javnih dobrin in tudi zagotavljanje zaščite okolja. Hvala. Hvala lepa. Nihče se ni javil k besedi. Želi spregovoriti še poročevalka, gospod Šulin? Želite besedo? Eh, hvala za besedo. Ja, res na koncu bi eh, vprašala, eh, moti me pri vsem tem pravzaprav, zakaj je tako računsko sodišče kot tudi komisija šele letošnje leto ne, pregledovala zadeve in stanje iz leta dva tisoč osem zdi se mi da bi morala ažurneje imeti nadzor uh, nad pregledom teh plačil hvala To je pa zelo dobro vprašanje. Najprej bomo tole vprašanje zastavili računskemu sodišču. Kratka konferenca tam le zadaj. Gospod Kubik, izvolite. Naprej eh, no, tega ni bilo mogoče izvesti, zato ker je bil proces še v teku. Zato smo se odločili to storiti sedaj. Sedaj smo izvedli to revizijo. In še komisija, kako ste vi preverjali zadeve? Vas je to presenetilo? Hvala. No pri tem preverjanju in ugotavljanju pomankljivosti, je to odražalo tekoče postopke in eh, res je, nekaj pomankljivosti smo odkrili že pred nekaj leti in to smo upoštevali pri pripravi političnih predlogov za nov okvir, ki ga je komisija sprejela leta 2011 in to je bilo tudi sprejeto strani obeh zakonodajalcev leta 2013 dolgotrajen proces in uh, mislim, da je bilo več od teh pomanjkljivosti že znanih in uh, veliko elementov je bilo vključenih v ta zakonodajni svežen, um, mm, ki odražajo te pomanjkljivosti, lahko smo jih torej upoštevali, uh, to smo predvideli že vnaprej. Omenim lahko naprimer revizijo postopka skladnosti dokončnega oblikovanja računovodskih izkazov. V poročilu in v delovnem dokumentu je to bilo omenjeno in to lahko sedaj omenim tudi sam. Hvala. Želi poročevalka še kakšno dodatno vprašanje zastaviti? Ne. Hvala, potem bomo zaključili s to točko. Hvala lepa za vse informacije. Posebna poročila računskega sodišča bomo spremljali še naprej. V redu, sedaj smo pri osmi točki. Poročam generalnega sekretarja Evropskega parlamenta, Klausa Vele, gospod Vele. Zelo lepo vas je imeti tukaj. Z vami bomo govorili o razrešnici Evropskega parlamenta. Sedaj gre za leto 2012, gre za ukrepe na podlagi razrešnice Evropskega parlamenta za leto 2012 poročevalca ni, sploh ne vem, ali se bo oglasil pri nas, zato dobite besedo takoj vi v zvezi z razrešnico 2012. Torej, izvolite. Da, also, Entschuldigung, das kam bei... Se opravičujem. Gospod Von je tukaj na mesto poročevalca. Izvolite. Yeah, thanks, Chair. Sorry, wasn't... Hvala lepa, predsednica. Uh, gospod eh, Katalin je žal odsoten. Žal mi je, da, ga, da niste bili obveščeni o tem, da bom jaz govoril na mesto njega v zvezi s to točko. Z veseljem bom spregovoril o tem, kaj ti. Sam sem bil poročevalec za parlament leta 2013 in eh, z generalnim sekretarjem sva tesno sodelovala na področju proračuna takrat. Poskušala sva varčevati v proračuna parlamenta, ne da bi škodila učinkovitosti, uspešnosti ali smotrnosti parlamenta in da bi zagotovila vse storitve za poslance. Neka napredka sva dosegla. Naprimer, zamrznila sva dnevnice za poslance in tako sva privrčevala 4 milijone evrov. Zmanjšala sva stroške za tolmačenje in prevanje, zmanjšala sva stroške tudi, naprimer, za nagrado Lux. Evropski parlament bi moral biti zadovoljen. Evropsko računsko sodišče nam je dalo pozitivno mnenje v zvezi z razrešnico za leto 2012. Seveda vsi vemo, da bi lahko storili še več, kar zadeva proračun Evropskega parlamenta. Ko smo dobili razrešnico, smo vseeno dobili tudi nekaj upravičenih vprašanj. In uh, na koncu mislim, da bi lahko se ozrli naprej. Lahko, naprimer, preučimo Europarl TV, ali je to res najboljši način za širjenje informacije o Evropskem parlamentu? Preučili bi lahko tudi število višjih uradnikov, ki jih imamo vedno več. Morda pa bi lahko preučili tudi stroške potovalne agencije. Ko sem bil poročevalec, smo jim dali cilj, ki naj bi ga dosegli. Ampak eh, poslanci še vedno pravijo, da lahko dobijo ugodnejše cene, če rezervirajo letalske vozovnice in hotele sami, ne pa preko potovalne agencije. No, govorimo o ukrepih na podlagi eh, razrešnice, zato imam sam tri vprašanja. Upam, da bo generalni sekretar lahko podal odgovore. Prvo vprašanje je v zvezi z internalizacijo varnostne službe. Prvo vprašanje je, ali smo dejansko zagotovili tista vrčevanja, ki smo jih pričakovali. Drugič, kakšni ukrepi so potrebni sedaj po zadnjem, zadnjih težavah na področju varnosti v Evropskem parlamentu in kaj bo to pomenilo v smislu stroškov. Drugič, vprašanje v zvezi z učinkom ukrepov o informacijski kampanji leta 2012 smo želeli opozarjati na delo parlamenta. Zanima me, koliko denarja smo za to porabili. In Še eno vprašanje. Kakšne prihranke smo zagotovili s tem, da smo sprožili medinstitucionalno sodelovanje? Tukaj imamo v mislih predvsem prevajanje in tolmačenje. Zanima me, ali obstajajo še kakšni načrti za sodelovanje med institucijami, kajti tako bi res lahko veliko prihranili v proračunu Evropskega parlamenta. To je vse. Hvala. Ja, Hvala lepa. Sedaj pa gospod generalni sekretar Vela, izvolite. Ja, dank, äh, uh, kad... Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej kratek pregled. Glavni elementi za leto 2012, naj vas spet opozorim na to, potem pa bom seveda odgovoril na specifična vprašanja namestnika poročevalca Dereka Vona. Najprej, kar zadeva naše zasedanje. Gre za zasedanje v zvezi z ukrepi na podlagi razrešnice za leto 2012. Razrešnico smo že podelili. 99 odstotno uspešnost smo imeli pri porabi sredstev, to je 6 odstotkov več kot leto prej. Ne glede na to smo ugotovili, da je dobro, če si tudi po razrešnici še enkrat ogledamo, kako zadeve stojijo in eh, zato smo danes tukaj. Derek Vaughn je že omenil, da smo uvedli velika strukturna varčevanja. Tesno smo sodelovali z predsedstvom in odborom za proračun, tam smo imeli posebno skupino za to. Še enkrat eh, želim opozoriti na to. Na področju tolmačenja smo uvedli strukturna varčevanja. Po naših ocenah je to 15 milijonov evrov na leto. Bolje smo porazdelili delo odborov skozi delovni teden. Odbore se sedaj zasedajo v ponedeljek in utorek ter v sredo in četrtek, ne pa vedno utorek in sredo, kakor je bilo prej. Tudi v Strasburu smo uspeli nekaj privrčevati, ne glede na to, da smo imeli zelo veliko dela in po našem mnenju je bilo nekaj mest v posameznih kabinah preveč, eh, zato smo zmanjšali število redno zaposlenih, skoraj 40 jih je bilo na področju prevajanja, ocenjujemo, da smo privrčevali vsaj 10 milijonov evrov, 8 milijonov evrov tako, da smo črtali prevajanje vsega na plenarnem zasedanju. Prej smo prevajali vse v vse jezike, sedaj smo s tem prekinili, samo če poslanec prosi za prevod, ga dobi, to je stalo 8 milijonov evrov in niti en poslanec ni zahteval prevoda. To je torej 8 privarčevanih milijonov, brez da bi izgubili karkoli. Tudi produktivnost prevajalcev smo izboljšali za skoraj 50 odstotkov. Seveda mi je jasno, da mi to imenujemo produktivnost, oni pa prevajalci namreč obremenjenost, ampak nekatere jezikovne enote so bile prej zelo obremenjene, sedaj so manj, druge jezikovne skupine pa so bile premalo obremenjene. Ne gre za to, da niso želeli delati ljudje tam, šlo je pač za napake pri upravljanju. Skoraj 100 mest smo lahko črtali v prevajanju in zagotovili smo politično podporo za to, kar zadeva plačila za zgradbe, zgradba Konrad Adenauer, tam smo privrčevali 10 milijonov, preselili smo se v cenejšo zgradbo v Luksemburgu, tudi tam smo privrčevali 5 milijonov evrov. Prav tako smo izvajali strategijo, ki je bila osnova za proračunska poročila. Naš moto je bil varno oziroma vrčuj in inoviraj. Stopnja prirasta je bila mnogo nižja kot prej, prirast je bil 1,9 odstotka na, proroč, na proračunski ravni, inflacija pa je bila 2,6 odstotna, realno je torej proračun manjši. In če želiš v takšnih okoliščinah delati še kaj novega, potem je treba hkrati povedati, katerim od starih dejavnosti se boš odpovedal. In poleg tega smo na podlagi študije, ki so jo zahtevali odbor za proračun in štirje nacionalni parlamenti, ugotovili, da je treba izboljšati storitve za poslance. To so bila štiri področja, na sedmih področjih pa je bilo mogoče uvesti dodatna varčevanja. Sedaj smo že leta 2014, vidimo lahko, kaj je iz tega nastalo. Boljši smo želeli postati na osnovi službe, ki nudi znanstveno in tehnično podporo za poslance, na osnovi sklepa predsedstva 1. novembra 2013 smo oblikovali lastno službo za raziskovanje in oni so svoje delo že zelo intenzivno začeli izvajati in tudi na področju nadzora izvajanja zakonodaje, na področju delegiranih aktov, izvedbenih aktov, na področju izvajanja zakonodaje, moramo izvajati veliko več dejavnosti. Mi preverjamo, ali se to izvaja ali ne. Tudi z, z organizacijskega vidika smo zelo veliko naredili na tem področju, preporazdelili smo delo, pa tudi odbori se sedaj posvečajo drugačnim nalogam. Pred začetkom novega mandata smo na vseh delovnih področjih izvedli temeljni pregled in ugotovili smo, katerih področji ni treba sistematično preverjati in ugotovili smo, da zaenkrat nismo sistematično preverjali mednarodnih sporazumov. Obveznosti, ki so tam sprejete, je treba tudi držati. Zato bomo poskušali okrepiti nadzor nad revizijskimi klauzulami in preverjamo, ali se upoštevajo roki in te stvari mm, sedaj aktivno in natančno spremljamo. In še tretji podarek, kjer smo bili mnenja, da poslanci nimajo dovolj podpore, je bilo področje logistike. Začenši z opremljenostjo predsedstva po mojem mnenju, smo na koncu zadnjega mandata imeli v posameznih pisarnah poslancev res eh, nepremerne razmere. 4-5 ljudi je moralo sedeti v eni pisarni, to ni bilo niti v skladu z belgijsko zakonodajo. Vprašali smo se, kako lahko zadeve spremenimo. Sklenili smo, da bomo tisoč zaposlenih preselili v zgradbo zunaj parlamenta, zunaj glavne zgradbe. Zaradi tega smo dobili veliko praznih pisarn in dobili smo 450 dodatnih modulov, kjer lahko sedita do dva zaposlena, zato da so lahko na voljo poslancem tukaj v Bruslju, kar pomeni, da smo sedaj mnogo bolje opremljeni z vidika pisarn pisarne delijo skupine, ne uprava parlamenta, ampak v novem mandatu imamo na voljo torej 450 novih pisarn. V Strasburu bo situacija podobna, zgradba Havel bo kmalo na voljo, upamo, da bo to leta 2016. Tam bomo morda imeli dodatnih 350 do 400 pisarn zato ker imamo pač na voljo več prostora. Število oseb v glavnih zgradbah v Bruslju smo omejili in zato smo razbremenili tudi drugačno oziroma splošno infrastrukturo. Ne vem, ali to lahko opazite, upam, da. Ampak dvigala so preobremenjena, kantina je preobremenjena in zato, ker smo tisoč ljudi preselili ven, lahko sedaj upamo, da je to nekoliko razbremenilo vse skupaj. Medtem smo oblikovali dve novi kantini v zgradbi Trier in še v drugi zgradbi in sedaj nismo več odvisni samo od enega ponudnika in samo od ene kuhinje, vendar imamo lahko nekaj več raznovrstnosti in nekaj več konkurence na področju restauracij. In še četrto področje, to je lokalna podpora za poslance. Tukaj menimo, da je še posebej učinkovito, da je informatika na voljo poslancem, da bo to na voljo poslancem tudi v pisarnah, prizadevamo si, da bi na koncu bilo delovno mesto v lokalnem biroju, v lokalni pisarni opremljeno z enakimi zmogljivostmi kot delovno mesto v Bruslju ali v Strasburu. Vse to seveda nekaj stane in če želimo nekaj uvesti, potem moramo določene dejavnosti opustiti. Sedem področji smo oblikovali, kjer lahko nekaj privrčujemo. Ne želimo zmanjšati seveda stopnje storitve. Naprimer, predlogi sprememb v odborih. V prihodnosti se bodo prevajali v jezike članov odbora, ne pa samodejno v vse jezike. Vsak odbor ima svoj jezikovni profil, in eh, določeni jeziki v odborih morda niso zastopani. Seveda tudi tukaj velja. Če nek poslanec ne sedi v določenem odboru, ampak ga zanimajo predlogi sprememb, lahko zahteva, da se predlogi sprememb prevedajo v njegov ali njen jezik. Torej ne gre za slabšanje storitve. To pomeni le, da ne bomo vseh predlogov sprememb samodejno prevajali v vse jezike. To je vodilo v veliko odvečnih prevodov in pričakujemo, da bomo lahko privrčevali 440 tisoč evrov. Prav tako smo sklenili dogovor o sodelovanju z odborom regij in ekonomsko-socialnim odborom. Bili smo mnenja, da sta oba odbora preveč dobro opremljena, če tako lahko rečem, z prevajalci odbora sta se strinjala s tem in dogovorili smo se o tem, da sprememo odločitev, ki bo dobra za vse, torej do 80 zaposlenih iz Ekosoka in odbora regi bo vključenih v službe parlamenta. Pretirane zmogljivosti smo zmanjšali, torej mi pa smo ob tem dobili priložnost, da brez dodatnih stroškov za davkoplačevalce, okrepimo oddelek, ki izvaja raziskave za poslance. Dobili smo zelo veliko novih sodelovcev na tem področju. Te storitve, službe za raziskovanje, so sedaj na voljo ne samo poslancem Evropskega parlamenta, ampak tudi delegatom iz odbora regije in iz Ekosoka. Evropski parlament je zelo zadovoljen zaradi tega, kajti odbor regij in ekonomsko-socialni odbor lahko uporabljata naše storitve. Zaradi tega to pozitivno vpliva tudi na kakovost dela nas kot zakonodajalca. Na koncu vsi delamo v enakem zakonodajnem ciklusu. Če se nekaj proizvede, to ne koristi samo enega, ampak vsem brez dodatnih stroškov smo torej podvojili kapaciteto. Čisto odkrito rečeno, mislim, da je to sedaj prvič, da je nekaj takega mogoče med institucijami in mislim, da se je treba zahvaliti tudi političnemu vodstvu odbora regije in ekosoka, da so bili tako prožni. Vse to spremlja tudi politični dogovor o tesnejšem sodelovanju, o tesnejši upravni kooperaciji, o tesnejšem sodelovanju na področju informatike, o dostopu do kantin in tako naprej. In tretje področje, kjer smo lahko privrčevali, je ponudjanje storitev tolmačenja. Tolmači so pri nas zaposleni, ampak če jih ne potrebujemo, so zaposleni, ampak jih ni mogoče izkoristiti. Če želimo izkoristiti vse zmogljivosti, ki jih imamo, bomo bolje izkoristili lasna sredstva, če tolmačenje ponujemo tudi Ekosoko in odboru regije. To nam koristi tudi finančno. Predsedstvo je na zadnjem zasedanju potrdilo intenzivnejše izkoriščanje tolmačenja v odboru regij, to bo veljalo za leto 2015, izkoriščali bomo njihove zgradbe in tudi zmogljivosti tolmačenja Evropskega parlamenta. Četrtič, kar zadeva uporabo informatike, po našem mnenju, če je le mogoče, moramo izdelke izkoriščati interinstitucionalno. Imamo programsko opremo za upravljanje osebja in eh, sami smo se odpovedali lastni programski opremi na tem področju, izkoristili bomo skupne zmogljivosti, tako bomo v desetih letih privrčevali 3,7 milijona evrov. Četrtič, če bi začeli ob pol treh na mesto ob treh, bi pridobili 5 odstotkov zmogljivosti brez dodatnih stroškov. Zaenkrat eh, to še ni v celoti vključeno, ampak mislim, da bi morali pri tem ostati. Sedaj pa še parlament brez papirja. Če se ozrem po mizah, vidim, da še nismo popolnoma brez papirja, ampak eh, poskušamo zmanjšati porabo papirja v zadnjih štirih letih smo za 50 odstotkov zmanjšali porabo papirja. Po našem mnenju lahko to zmanjšamo še za 10 odstotkov. Sledili bi lahko dobremu zgledu odbora za okolje, namreč ne tiska se več zapisnik vsake seje, ampak so zapisniki na voljo v elektronski obliki. In drugič, Vsak poslanec ima na voljo dva papirnata doseja oziroma doseja v papirnati obliki. Tam je bilo to dovolj, ampak rekli smo, da ne želimo biti popolnoma brez papirja. Nizozemski senat je popolnoma brez papirja, ampak izkušnje kažejo, da če ni več kopij v papirnati obliki, se potem uporabljajo tiskalniki v pisarnah. In če se uporabljajo tiskalniki v pisarnah, je to najdražji način za tiskanje. Torej, če sploh ne bi več imeli tiskanih kopij, bi potem morda dejansko dobili nasproten učinek. Zato smo se odločili za neko, neke vrste srednjo pot. Na koncu še tri vprašanja Dereka Vona. Najprej vprašanje varnosti v zadnjih letih, je prišlo do velike razlike, kar zadeva naše varnostne službo. Vsaj v zvezi z skupnim trendom smo se odločili, da bomo ponudnike internalizirali. Zunanji ponudnik je potem dejansko monopolist ali duopolist. Ne, imeli bomo lastne zaposlene, ki so lojalni in ti ljudje so dolgoročno povezani z institucijo, imajo osebni interes, poznajo ljudi v parlamentu in eh, ta integracija je sedaj prišla korak naprej, naprimer s pomočjo akreditacije, imamo skupne varnostnike in zaenkrat smo dosegli cilje glede varčevanja, morda smo jih celo nekoliko presegli. Zavedamo se, da pomenkljivosti še vedno obstajajo. Te pomenkljivosti so predvsem na področju zaščite zunaj zgradb. Sami smo lahko le redko aktivni na tem področju, kajti nimamo nobenih policijskih pristojnosti zunaj zgradb, še posebej v Bruslju. Tukaj imamo velik problem, kajti bruseljske oblasti zaenkrat še niso pripravljene da bi se res angažirale tukaj. V nasprotju z Strasburom, kjer eh, vedno dobimo ustrezno podporo, če javimo kakšno nevarnost ali izredno stanje. Situacijo v zvezi z protesti kurdov smo sicer. Uh, izvedeli pravi čas, ampak eh, ko je 100 kurdov vdrlo v zgradbo, tega 10 ali 12 policistov ni moglo preprečiti. Predsedstvo se je odločilo, da bo stopilo v bolj intenzivne pogovore z belgijsko vlado, zato da bo Belgija prevzela svojo odgovornost, da ščiti Evropski parlament, da ščiti okolje zgradbe eh, institucije Evropske unije, zato da bodo boljši in bolj zanesljivi, kot so bili doslej. Prav tako bomo morali razmisliti o tem, kako je zastavljena naša lastna varnost. Postavljajo se vprašanja v zvezi z z našimi urati, eh, koliko pritiska prenesejo. Če naprimer na stotine ljudi pritiska na naša vrata, naša vrata ne smejo popustiti, in uh, ti ljudje potem ne bodo, ljudje, ki varujejo parlament, potem ne bodo poškodovani. To bi lahko koristilo obema stranema. Izvedli smo tudi presojo učinka. To presojo učinka natančno analiziramo. Morda vam lahko povem eno številko, ki je že sedaj eh, zanimiva. Novega pri kampanji je bilo več, med drugimi tudi ti vodilni kandidati, špicen kandidati. Podpirati smo želeli te vodilne kandidate, organizirali smo televizijske oddaje, organizirali smo skupne razprave in tako naprej. Vprašanje je, kakšne posledice je imel ta koncept vodilnih kandidatov. V vseh državah članicah smo izvedli ankete, zakaj so ljudje šli na volitve in ali je vprašanje vodilnih kandidatov pri tem igralo pomembno vlogo. In uh, nič nenavadnega ni, da so odgovori po državah različni. V Veliki Britaniji je samo en odstotek vprašanih menil, da je to pomemben razlog. Vodilni kandidati na vse zadnje niso tako aktivno nastopali v Veliki Britaniji. No, v Nemčiji v Avstriji in v Luksemburgu, pa je do 12 odstotkov ljudi dejalo, da je to bil odločilen ali vsaj zelo pomemben razlog, zakaj so se udeležili volitev. Če vse pogledamo skupaj, lahko vsaj domnevamo, da je za 9 milijonov ljudi to bil odločilen argument, da so se udeležili volitev. 9 milijonov v Evropski uniji, morda ni veliko, ampak 9 milijonov ljudi je vseeno številka, ki je ne gre zanemariti. In še tretje vprašanje, interinstitucionalno sodelovanje. Sodelovanje, ki ga imamo z obema odboroma, ki sta tudi naša soseda, je zelo dobro. Tesno želimo povezati sodelovanje želimo povezati tudi v pravo, zato da bomo delali uspešno. Pri, te, pri tem sodelovanju ne bodo sodelovali vse institucije, ampak če sodelujemo, potem moramo sodelovati tako, da bo vsak imel prednost od tega. Mislim, da moramo biti prijateljski drug drugega in tudi kolegijalni, zato imamo sedaj dober primer dokazali smo, da je mogoče z medinstitucionalnim sodelovanjem, če je to smiselno zastavljeno, zagotovimo dodane vrednosti za vse. Hvala. Hvala lepa za ta pregled. Sama sem že deset let tukaj in lahko rečem, da so se storitve za poslance zelo izboljšale. Naprimer, ti časi, ko smo se morali boriti za to, da bi imeli telefon v pisarnah, so minili. Uh, no, seveda pa si moramo ogledati tudi tista področja, kjer nam je uspelo poskrbeti za prihranke. To je bilo naprimer tolmačenje, mm, prevodi, transkripci, plenark v različne jezike. Mi smo se bojevali za prihranke tukaj, takrat je bil poročevalec o tem Aleksandr Štup. No in lepo je sedaj slišati iz vašega poročila, da so ta naša prizadevana obrodila sadove. Gospa Ajala Sender. Eh, no, prišla sem, ko je gospod generalni sekretar že začel svojo predstavitev, tako da nisem slišala celotnega pregleda, ampak se mu pa vseeno zahvaljujem za nekatere odgovore, ki jih je podal. Imam vprašanja v zvezi z tistimi področji, ki smo poskrbeli za izboljšave, ampak je te izboljšave težko videti. Naprimer, medparlamentarne delegacije. Tukaj smo dosegli izboljšave, ko gre za obiske tujih držav in ko gre za stike z predstavniki tistih, držav, kjer so ti stiki nekoliko otež, oteženi. Jaz sem v tem odboru predlagala, da bi predvideli tudi obiske v takšnih državah, kjer imamo določene projekte ali pa drugačne medparlamentarne odnose. Tukaj se trenutno premikajo stvari tudi ko gre za tako imenovane zelene ali turkizne tedne. Medparlamentarne delegacije pa bi vseeno lahko pri svojem delu naletele tudi na določene težave. Eh, Naprimer, eh, to ima opraviti z različnimi jeziki oziroma s tolmačenjem. potem tudi, ko gre za ponudbo storitev na zahtevo, um, tukaj bi lahko spremenili določene zadeve. Številni državljani pozorno spremljajo naše postopke spremanja zakonodaje, predloge sprememb in tako naprej. Včasih so njihove zahteve precej splošne, včasih so pa zelo specifične. No, ko gre za takšne zahteve popraševanja, bi lahko skušali ustreči evropskim državljanom. To ne bi smelo biti preveč uh, drago. Tudi ko gre za odbor regij, smo skušali poskrbeti za kar največje možne sinergije tukaj, ampak uh, vseeno se sprašujem, če je to področje dovolj fleksibilno urejeno. Ko gre za delo naših odborov, pa mislim, da, bi, da je morda šel parlament nekoliko predaleč, saj posega v naše delo. Eh, kar, gre, eh, kar se tiče parlamenta brez papirja, pa se tudi tukaj včasih soočamo za problemi, včasih nimamo povezave z internetom, eh, imamo sicer svoje naprave, ampak včasih ne morem, se ne moremo zanašati na te elektronske naprave, ki jih imamo na voljo. Prav, prav tako vas čestitam za imenovanje gospoda Tajanija za tistega podpredsednika, ki bo odgovoren za vprašanja varnosti. No, vseeno pa mislim, da bi tukaj morali dobiti ustrezno strategijo, s katero bi se lahko borili proti omenjenim problemom. Parlament mora ostati odprt za državljane, istočasno pa moramo zagotoviti varnost. Eh, ljudi, ki tukaj delajo in poslancev. Ja, herzlichen Dank, um, Frau Präsident. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej nekaj o vprašanju v zvezi z medparlamentarnimi delegacijami. Uh, trenutno o tem smo zelo razširjeno razmišljali o tem, kako bi lahko delo medparlamentarnih delegacij povezali z delom odbora. Imamo torej, eh, politično strokovno delo v delegacijah in pa tehnično strokovno delo v odborih in nekako bi lahko tukaj poskrbeli za boljše sodelovanje. Delegacije lahko poprašamo o tem, kaj konkretnega želijo doseči in kako lahko bolje predstavijo svoje rezultate pri poročilih, ki so s tem povezani. Recimo pri proračunskih pogajanjih za letošnje leto smo tako rekli, da morajo da moramo poskrbeti za, prohra, za prihranke pri proračunu. 11 milijonov evrov smo tukaj želeli eh, prihraniti in zato smo odločili, da se bodo na začetku zakonodajnega mandata uh, medparlamentarne delegacije najprej konstituirale, potem pa bodo od naslednjega leta spet začele tudi potovati te delegacije, tako da bodo lahko nadaljevale za svojim normalnim delom. Pa še nekaj besed o predlogih sprememb. Še vedno je tako, da lahko je vsak predlog spremembe, ki ni bil sprejet, v odboru lahko ponovno unese tudi v plenarno zasedanje. Se pravi, tiste predloge sprememb, ki so del javne razprave, lahko sliši vsak državljan eh, v fazi, ko se eh, te predloge sprememb obravnava na plenarnem zasedanju. No, eh, nekateri predlogi spremem pa pač niso tako relevantni, da bi jih morali na novo uložiti na plenarnem zasedanju. Kar se tiče vprašanja sodelovanja z obema odboroma, pri vsakem sodelovanju mora biti večji partner tisti, ki ki mora biti pripravljeno sodelovanje. Ne sme biti večji partner tisti, ki postavlja vsa pravila, ampak mora biti ravno večji partner tisti, ki mora biti zelo uh, obziren do drugih dveh. In ko gre za sodelovanje z odborom regi in pa z uh, ekonomsko-socialnim odborom, smo mi tisti večji partner, ki mora poskrbeti za to, da bo naše delovanje uh, no, naše sodelovanje bolj učinkovito. Eh, gospod uh, Valkarel je tisti, ki je pristojen za to sodelovanje. On je bil pred kratkim predsednik odbora regi in zato dobro ve, kaj je pomembno za ta dva odbora. In pa še vaše zadnje vprašanje v zvezi z varnostjo. To je glavna prednostna naloga novega predsedstva. Novo predsedstvo se je že na prvem zasedanju, na prvi seji intenzivno ukvarjalo z vprašanjem varnosti in verjetno bo to tema, ki nas bo spremljala še nekaj časa. Seveda ne bomo postopali preuranjeno, vse skupaj moramo pozorno preučiti. Ampak ugotovili smo že, da bi morali še bolje poskrbeti za varnost tako izven naše zgradbe, kakor tudi uh, v zgradbi. Kolega Dejong. Um, ja, ik, ik bedank, uh, Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu generalnemu sekretarju za njegovo predstavitev. Mislim, da smo poskrbeli za prihranke tam, kjer je bilo to nujno potrebno. Um, problem pa, ob, pa obstaja pri pisnih vprašanjih, na katerih ne dobimo dovolj konkretnih odgovorov. Torej, sedaj govorim o pisnih vprašanjih, ne o tej razpravi. Naprimer, postavil sem vprašanje v zvezi z dodatnimi Eh, prihranki, naprimer pri uh, cateringu. Tukaj je zapisano, da so tukaj potrebne določene prilagoditve, ampak to ni um, konkretno opremljeno za številkami ali drugimi količinami. Tukaj eh, si želimo nekaj več konkretnih predlogov, odgovorov. Potem uh, konflikti interesov. Transparency International je pripravil tabelo dejavnosti vseh poslancev, ko gre za njihove obstranske dejavnosti. Transparency International je tudi jasno povedala, da parlament sam ni bil pripravljen pripraviti takšnih razpredelnic. In zato se mi ne zdi dobro, da potrebujemo nevladno organizacijo, zato da izvemo, kakšne stranske dejavnosti imajo poslanci Evropskega parlamenta. Potem na deveti strani. Tukaj parlament zahteva pregled svojih dejavnosti, zato da bo omogočen nadzor. Zanima me, če bi lahko povedali tudi, kakšni stroški bi nastali za sekretarjat, če bi bolje nadzorovali stroške, ki nastanejo ob izplačilih. Mislim, da bi morali tukaj točno vedeti, kako visoki so stroški v zvezi s plačili. Potem naslednja točka, dnevnice. Številni sprašujejo, zakaj so dnevnice tako visoke, kot so trenutno. Um, ja, je pač tako, da tukaj nimamo eh, indeksacije, inflacije in morda je tudi to področje, kjer bi eh, morali ukrepati preprosto ne moremo imeti določenega zneska dnevnic, ne da bi, za, ne da bi to temeljilo na kakršni koli razlagi. Potem eh, tudi ni pojasnil za vse visoke položaje, ki so bili podeljeni določenim uradnikom. Tudi ne vemo, kaj se za tem skrija, skriva. In pa še zadnji strani 12 in 13 gre za mm, volitve. Dobro je, da smo tukaj pripravili oceno učinka in ne preseneča me, da v tistih državah, ki niso imele tako imenovanih špicen kandidatov, tudi interes za volitve ni bil posebno visok. pravzaprav smo za kampanjo porabili 15 milijonov evrov, pa je glasovalo še manj ljudi kot v preteklosti. No, o tej temi smo že večkrat razpravljali. Ne na zadnje je vse skupaj odvisno od vprašanja, ali bodo ljudje odšli na volitve ali ne. Zame je zanimivo vprašanje, zakaj je delež ljudi, ki niso odšli na volitvi, se poveš, povečal in kaj, so, kaj smo s to volilno kampanjo dosegli pri ljudeh, ki niso odšli na volitve. Hvala lepa. Cela vrsta vprašanj v zvezi z nagrado Lux. Ja, tukaj. Uh, smo skušali omejiti stroške, ampak nimamo pa specifičnih, eh, specifičnih ukrepov prehranka. No, eh, kar se tiče cateringa, tukaj lahko spet eh, naštejem, kje je prišlo do izboljšav. Najprej gre za to, da imamo v hiši različne ponudnike, nismo odvisni od enega samega monopolnega ponudnika, ker bi imeli samo eno kuhinjo v zgradbi. Če imaš namreč eh, samo eno kuhinjo, potem imaš monopol nad restauracijami. Eh, torej, mi ponujamo različne možnosti priprave hrane, tako da so posamezni ponudniki tudi konkurenčni med seboj. To spodbujamo. Tudi pri novi politiki cen smo bolje upoštevali vidik zdravja, še vedno obstajajo tukaj pomankljivosti. Um, želimo več pozornosti pos, posvetiti temu, da bi lahko ljudje jedli bolj zdravo. Tako da smo cene znižali za tiste proizvode, ki so spodbujajo k bolj zdravi prehrani. Prišlo je do prilagoditve cen eh, potem, ko deset let pravzaprav sploh nismo imeli nobenih prilagoditev cen. Potem seveda prihaja do deficita in potem je treba um, v, v večji meri prilagoditi te cene. Tako da moramo sedaj poskrbeti za prilagoditve cen v krajših časovnih presledkih. No, na tem področju imamo podrobno strategijo predsedstva, ki jo sedaj postopoma izvajamo. Uh, v zvezi z objavami Transparency International. No, mi te informacije objavljamo tudi na lastni spletni strani, tudi tam so vam na voljo te informacije. Je pa res, da moramo tudi tukaj razmisliti, ali obstajajo potrebe pri prilagoditvah. Če imamo dohodkovno kategorijo nič do ne vem koliko evrov, potem eh, to ni posebno dobro. Moramo jasno povedati, katere so tiste dejavnosti, ki niso plačane. Kajti tukaj so se pojavili dvomi glede določenih eh, poslancev, ki so opravljali neplačane storitve, ampak ker so zajeti v napačni kategoriji, je to privedlo do določenih napačnih domnev. versucht äh, zu sagen, welche Light Touch Arrangements es denn gibt oder welche wir vorgeschlagen haben. Um, predvideli smo tudi um, določene light touch arrangements, uh, torej to je bila zahteva iz poročila o prikrankih pri proračunu. Kar se tiče posameznih mest, to so odločitve, ki jih sprejema predsedstvo parlamenta. Predsedstvo na tem področju redno sprejema odločitve in to odločitev smo sprejeli za veliko večino. torej ko gre za napredovanje, smo tako odločili, ker se nam je zdelo, da so kandidati pač upravičeni do napredovanja. In pa še zadnje vprašanje. Torej gre za vprašanje volilne udeležbe. trenutno je trend pri demokratičnih volitvah takšen, da delež voljivcev od volitev do volitev upada za približno 2,5 odstotka. To no, ne velja samo za evropske volitve, ampak tudi za nacionalne volitve. Volina udeležba od volitev do volitev pade približno za 2,5 odstotka. Uh, naša volilna udeležba je upadla za nič cela nekaj odstotka, ni upadla toliko, kot se je to dogajalo v prejšnjih letih. In ugotovili smo, da uh, je to, da je državljan vedel ne samo, kakšna bo sestava strank, ampak da je imel vpliv tudi na sestavo komisije, tako kot je to pri nacionalnih volitvah. Torej, ugotovili smo, da je to že pri določenem deležu državljanov, približno 9 milijonov državljanov, je to spodbudilo k temu, naj se udeležijo eh, volitev. In eh, to se mi zdi dokaz za uspeh te strategije, ki stavi na to, da kandidatom da eh, obraz in ime. Kolega Arnold. Ja, eh, vedeti moramo, da je denar, o katerem govorimo tukaj, davkoplačevalski denar. In zato si moramo prizadevati za to, da znižamo stroške, kjer je to le možno. Uh, Najprej me skrbi 19. stran poročila, ki omenja 4,6 odstotkov prevelikega števila mest uh, eh, AD14. In pravimo, da je to niže kot v drugih institucijah. Uradniki AD14 dobijo enako, skoraj enako plačilo kot ga dobi britanski premije. Tako da imamo približno petino uradnikov v Evropskem parlamentu, ki zaslužijo toliko ali pa več kot britanski premije. To se mi zdi zelo narobe in vseeno je takšnih uradnikov pri nas manj kot v drugih institucijah. Potem vprašanje varnosti. Tukaj se mi razlage in zagotovila, ki smo jih dobili, takšna, da bi me prepričala v to, da ne bo kmalo spet prišlo do resnega kršenja um, naše varnosti. Ampak zanima me, um, koliko nas bo stalo, da bomo eh, res spet v hiši poskrbeli za varnost. Potem dodatki za pisarne. Kot novi poslanec sem bil šokiran, ko sem eh, videl, da se ta denar preprosto nakaže na eh, bančni račun. Veliko premalo je nadzora, kontrole, Eh, sam moram voditi svoje računovodstvo, zato da lahko zagotovim, da delo opravljam pravilno in da lahko, pos, da lahko delujem pregledno za naše državljane v Združenem kraljestvu. Torej, ni dovolj nadzora nad tem in meni se zdi bistvenega pomena za vsak demokratični sistem, uh, zato, da zato, zato tukaj poskrbimo za preglednost in nadzor. Tudi, če govorimo o tako, tako imenovanem light touch. Kar se tiče nagrade Lux, se mi zdi, da je to uh, strošek, ki je popolnoma nepotreben. Uh, skoraj pol milijona evrov davkoplačevalskega denarja za področje, ki nima nobene koristi. In pa še vprašanje cateringa. To ne bi smelo predstavljati izgube. Ko grem jaz v kantino, bi moral plačati gospod, torej polno urednost eh, mojega obroka. Sicer tega ne moremo upravičevati eh, pred našimi davkoplačevalci. Hvala lepa uh, gospod kolega, mi smo se vedno borili k, za znižanje stroškov in tudi za svoboden mandat. Ja, mal, uh, mal... Gospod Vele. Naj vas eh, najprej popravim. Vi ste rekli, da je eden izmed 20 odstotkov, eh, en izmed 20 uradnikov eh, v kategoriji AD14 in to prav gotovo ni resničen podatek. Potem vpraševali ste, koliko stanejo dodatni varnostni ukrepi. Eh, pravzaprav smo z dodatnimi ukrepi, z prestrukturiranjem tukaj poskrbeli za prihranke. Zunanja služba nas je prej stala več, kot pa to, da sedaj sami zaposlujemo stalne, um, stalno zaposlene. Se pravi, tukaj smo poskrbeli za razbremenitev davkoplačevalcev. Potem light touch arrangements, to ni moj izum, ampak izraz iz poročila, ki ga je izglasovalo plenarno zasedanje. To je bila zahteva iz eh, poročila in mislim, da smo se mi tukaj ustrezno odzvali. Seveda pa o tem ne odloča uprava parlamenta, ampak predsedstvo stroški kantin. Tukaj je prišlo do deficita, ker nismo dvignili cen, ampak ta primankljaj smo sedaj bistveno zmanjšali že v letu 2013. Bomo pa sprejeli še dodatne ukrepe, zato da bomo preprečili eh, nastanek takšnega primankljaja. Uh, in, in the report, it eh, states that the... V poročilu je zapisano, da je delež AD14 do AD16 4,6 odstotkov in to predstavlja enega izmed 20. In eh, še, eh, torej ta omemba obstaja v 77. odstavku. Zato me zanima, um, kakšna je sedaj razlika med vašim podatkom in podatkom iz poročila. Ja, uh, vi ste spraševali o direktorjih in generalnih direktorjih in eh, ti so tisti. Torej 56 imamo uh, direktorjev in generalov. Tudi v, na drugih mestih je možno doseči mesto AD 14. Tako da imamo nekaj takšnih uradnikov, ampak ti nimajo funkcije direktorja. To smo skušali tukaj pojasniti. Število mest, direktorskih mest se je zvišalo, ampak odločili smo se, da bomo direktorje plačali tako, kot smo prej plačali vodjo oddelka, se pravi eno stopnjo niže. To je možnost, ki nam jo ponuja statut od leta 2014. Tudi, torej, tudi tisti, ki je imenovan za direktorja ali generalnega direktorja, začne pri nižji stopni in lahko potem kasneje napreduje um, ali pa tudi ne. Pipa. Kolega Piper. Ja, ehm, Hvala lepa. pozdravljam dejstvo, da želimo sedaj bolj učinkovito ukrepati na področju varnosti eh, in tukaj bi morali predvsem znotraj hiše za to prevzeti odgovornost. Imam vprašanje v zvezi z varnostjo podatkov. Sam sem bil že dvakrat žrtev eh, raznih dogodkov, zunaj naše hiše, odgovor varnostne službe sem dobil šele, ko sem v to vključil samega generalnega direktorja, tako da bi si tukaj že želel več uh, odzivnosti služb, ki so, odvis, ki so odgovorne za varnost podatkov. Ja, tukaj se sedaj uh, nočem pritoževati, ampak vseeno mislim, da bi tukaj v zvezi s tem morali bolj resno imati poslance. in pa še vprašanje nepovezanih poslancev. Zanima me, po kakšnih kriterijih se za njih zaposluje osebje, kakšne pravice imajo nepovezani poslanci do osebja parlamenta. In pa še ena pripomba, ki je ne mislim sicer čisto resno, ampak vseeno. Ali bi naj mi resnično sedaj bili spodbujeni strani uprave eh, do bolj zdravega prehranjevanja? Torej, um, če si naročim zrezek, potem več eh, ta hrana ne bo subvencionirana, če se bom odločil za vegetarijansko pico, bom pa uh, Eh, bo pa k temu prispeval davkoplačevalski denar. Se pravi, za mojo prehrano sem odgovoren jaz, ne pa uprava parlamenta. In pa še eno vprašanje. Sedaj več ne dobimo kave na naših sejah in zanima me, koliko denarja nam je to prihranilo. Ja, na zadnje vprašanje lahko uh, zelo natančno odgovorim. Eh, odprava strežbe eh, toplih napitkov nam je, prihran, nam je prihranila okoli pol milijona evrov. Se pravi, polovico milijona evrov smo prihranili s tem. 11 milijonov evrov smo morali prihraniti in zato smo morali za to poskrbeti na različne. Eh, na različnih področjih. No, vodo imate še vedno na voljo v dvoranah. Potem v zvezi z nepovezanimi poslanci. Tudi nepovezani poslanec ima pravico do osebnih sodelavcev. Tukaj so z vami popolnoma enakopravni, eh, kar se tiče asistentov. Po drugi strani pa oni nimajo politične skupine, tako da imajo tukaj manj eh, podpornih struktur. Natančno je to dogovorjeno med eh, političnimi skupinami in nepovezanimi eh, poslanci. Tukaj moramo upoštevati mm, različne elemente. Vse skupaj je odvisno od tega, koliko jezikov je treba pokriti, Tako da tudi uh, nepovezani poslanci imajo svoje osebe, ampak seveda je tukaj število manjše kot pri političnih skupinah, kajti oni ne opravljajo vsega uh, koordinacijskega dela, ampak dogovor o tem sprejmejo na začetku zakonodajnega obdobja politične skupine in pa nepovezani poslanci. Od 1. januarja je pa to eh, dokončno dogovorjeno, eh, torej prvega, od 1. januarja po volitvah. Kolega Gerbrand je naslednji. Um, Hvala, gospod predsednica. Tekom volilne kampanje je bila vsaka razprava v moji državi na nizozemskem in pa tudi v številnih drugih državah na nek način porinjena na stran, zato ker smo se pogovarjali predvsem o eh, notranjih financ, financah znotraj parlamenta. To pomeni, da nismo imeli prave razprave, kar je nas, naš eh, glavni namen. Zakaj? Zaradi Strasbura. Ta tema se znova in znova pojavlja, kljub temu, da je mi poslanci ne moremo sami razrešiti. Razrešimo pa lahko druga vprašanja, naprimer, uh, eh, dnevnice, eh, druge, drugi stroški za splošno uporabo in tako dalje. Težava je popolna nepreglednost. Imamo spletno stran, to je res, ampak če si pogledam splet, eh, pisne odgovore gospoda Velja na naša vprašanja, tam vidim popolno pomankanje preglednosti. Naprimer, petdeset odstavek resolucije parlamenta, ki temelji na mojem predlogu spremembe. Tam smo prosili za oceno dnevnic za poslance, želeli smo številke. Odgovor na deveti strani je popolnoma nespremljiv. Namen ocene je bil pripraviti celovito oceno ugotoviti, kakšne številke se skrivajo za količino denarja, ki ga dobimo za našo dnevnico. Zakaj imamo takšna pravila? Zakaj imamo enaka pravila za dnevnice, če živimo naprimer v Belgiji ali pa nekje druge? Načeloma naj bi dnevnico dobili, če pridemo iz neke druge države, ampak tudi, če živimo v Bruslju, dobimo isto dnevnico. trenutni sistem ni pravi sistem. In to je treba spremeniti. Ta razprava poteka že pet let, ampak mislim, da bi morali to obravnavati na najvišjem političnem organu tega parlamenta, na plenarnem zasedanju, ne v predsedstvu. Če plenarno zasedanje zahteva oceno, zakaj predsedstvo to zavrača. In to ni eh, ocena, ki jo bi lahko našli v pisnih odgovorih upam, da bi lahko sedaj slišali z vaše strani, zakaj menite, da je predsedstvo na višji ravni kot plenarno zasedanje. Zakaj nočete pripraviti celovite ocene? Še posebej eh, z tega vidika, ki sem ga sam izpostavil. To so teme, ki škodijo našemu političnemu delu. Ne škodijo, ampak popolnoma škodijo. Na nizozemskem poslan, poslance in poslanke Evropskega parlamenta ne jemljajo resno ravno zaradi teh vprašanj. Lahko imamo milijardo resolucij in zakonodajnih aktov o pomembnih temah, ampak če ne bomo pregledni glede lastnega finančnega stanja, nas ne bodo jemali resno. To je več kot zgolj prgišče evro. To je bistvo našega političnega dela. Upam, da boste lahko odgovorili na ta vprašanja. Ja. Äh, das zuständige Gremium, äh, wie wir auch in der Vergangenheit. Je zaenkrat vedno ustrajalo pri tem, da mora biti pravilo pavšalni znesek. Pavšali so po finančni uredbi Evropske unije mogoči. Prednost je, da jih je mogoče izvajati z relativno omejenimi upravnimi bremeni in več področji pokrivamo tako, med drugim tudi to področje, seveda pa lahko predsedstvo svoje stališče v prihodnosti tudi spremeni, o tem drugače razmisli, ampak zaenkrat je to stališče pristojnega gremija in pristojni gremij tukaj je predsedstvo. Excuse me, chair, but this... Se pravi, čujem, gospa predsednica ampak to ni nikakršen odgovor. Ne dvomim v sistem pavšala, s tem se strinjam. Vseeno pa mislim, da moramo javnosti pojasniti, zakaj imamo takšen pavšal, kot ga imamo. Na čem temeli? Jaz tega ne vem. In tudi voljivci tega ne vedo. Biti moramo pregledni. Tako kot so pojasnili drugi poslanci in poslanke, je to davkoplačevalski denar. Ampak kot sem dejal, ne gre zgolj za to. Ta odgovor je skoraj da dober primer napačne obravnave tega vprašanja. Pravite, da je takšen sistem, ki je v skladu s pravili. To ni dovolj. Tega ne morem povedati nizozemski javnosti tekom razprave, ker bodo začeli name kričati in prav bodo imeli. Biti moramo odgovorni, pojasniti moramo, zakaj imamo takšen pavšal, kot ga imamo. Prosim, bodimo transparentni. Eh, also in jedem Fall, ich habe jetzt besser. No, v vsakem primeru sem sedaj bolje razumel. Ne postavljate pod vprašaj pavšalov, ampak zanima vas, kako bi določili višino pavšalov. Mislim, da lahko sedaj bolj jasno odgovorim. V preteklosti je predsedstvo vedno izhajalo iz tega, da je treba kriti določene izdatke. Ti izdatki so tudi delno dokumentirani. Seveda je bistvo pavšala, da je pavšal. Lahko prihaja do sprememb, ampak se znam je na spletni strani in jasno je, kateri stroški naj bi bili kriti iz tega naslova. Hvala lepa za vašo dodatne vprašanje. Govorite o višini pavšala torej. Kolegi Fanjo gospod Parnjo, poročevalec za razrešnico parlamenta 2013. Le... Gospa predsednica, gospod generalni sekretar, veseli me, da ste tukaj v naši sredi in da govorimo o razrešnici za leto 2012. Gospa predsednica, kot ste dejali, sem postal poročevalec za razrešnico za leto 2013. Zame je to velika odgovornost in upam, da bom opravil kar najboljše delo. Kmalo bomo pripravili javne predstavitve z različnimi generalnimi direktorati parlamenta, nekateri so bili nekdani poročevalci in eh, to je brez dvoma pomembna tema. Glede razrešnice za leto 2012 pa takole. Imam vprašanja, ki bodo morda zvenela tehnična, ampak vseeno se mi zdijo izjemno pomembna. Prvo vprašanje je naslednje. Tekom postopka razrešnice za leto 2012 smo bili priča precejšnjemu uh, porastu poročil 244 milijonov evrov prenesenih eh, sredstev. Ali ste ukrepali, da bi vse to zmanjšali? Še nekaj glede generalnega direktorata kom. Ukrepi za eksternalizacijo in stroški s tem povezani. To me zanima. Tretje vprašanje. Neodvisna ocena glede spletne multimedijske ponudbe parlamenta. Kakšni so bili sklepi? Gre torej za študijo, za oceno multimedijskih vsebin parlamenta. Naslednje vprašanje. Kakšna je analiza stroškov Europarl TV. Tudi zato smo prosili v okviru razrešnice za leto 2012. Še eno vprašanje. Proračun, proračun za razširitev zgradbe Konrad Adenauer v Strasburu, a bomo ta proračun spoštovali. Tudi ta vprašanja se pogosto porajajo med nami. In pa še zadnje vprašanje. Sistem IKT ali bo ta predmet revizije varnosti, glede na to, da nas je napadel tisti človek v sredi, kot temu pravijo, s pomočjo eh, pametnega telefona in s pomočjo um, omrežja v parlamentu. Eh, Hvala lepa. Začeli smo že sodelovati, najprej kar zadeva evaluacijo na področju IT-ja. Imeli smo več primerov prekinitve delovanja, gre za oceno, kjer pomagajo zunani strokovnjaki. Ugotovili smo, da je zelo problematično, kajti poslanci in uh, delavci so dostopali do zaupnih podatkov na svojih napravah in sicer preko sistema za goste. Torej nismo imeli ločevanja med dostopom za goste, ki je res za goste, in dostopom za delavce in poslance. Šlo za neke vrste zmedo, kajti veliko se jih je prijavilo v nezavarovan sistem in so dostopali do svojih zaupnih podatkov. Sedaj smo zagotovili, da je ločnica bolj jasna, zaposleni poslanci pa se prijavljajo na splet hm, preko internega omrežja. Zunanja služba je to natančno preverila in prispevali so tudi svojimi priporočili glede ukrepov, kar zadeva stroške zgradbe Konrad Adenauer. Pred eh, nekaj leti smo tam bili priča zelo neprijetnemu presenečenju. Odločili smo se, da tam ne bomo nadaljevali ukrepov. Trenutno stanje je takšno, da smo razpisali javne razpise, veliki deli stroškov so že pokriti in smo v okviru predvidenih stroškov oziroma celo pod pragom. Dodatnih stroškov pri zgradbi Konrada Danavre ni, pri zelo velikem projektu kot je to, je to res velik dosežek. Prvič smo si to upali kot uh, institucija in to je res izjema. Ostali smo v trenutnem okviru, glede stroškov, zaenkrat. Ampak razpis je že zelo daleč, zato lahko rečem, da smo zaenkrat lahko zelo zadovoljni z načinom kako smo ostali v ustreznem okviru stroškov. Europal TV ne prestano spremljamo in eh, dobro je, da so stroški močno padli, skoraj za polovico. Seveda ob enem se zavedamo, da so zahteve za proizvode vedno večje. Stroški so nižji, ampak kar zadeva dostop do podatkov, tam je prišlo do povečanja. Morda bi lahko storili še kaj na tem področju, ampak jasno je, da se pri sodobni komunikaciji ne moremo odpovedati videomaterialu, ne moremo delati samo z besedilom ali fotografijami. Potrebujemo tudi videomaterial, zato je tudi pojem Europarl TV nekako zavajajoč, kajti ne gre za televizijo, gre za to, da si lahko uporabniki presnamejo video material in v vsakem primeru lahko rečem, da bomo boljši. Smo že izboljšali delovanje, lahko pa ga še naprej. Preučiti pa moramo, kako lahko zagotovimo optimalno učinkovitost na tem področju. Študijo, o kateri ste spraševali, bo na voljo do konca leta, zaenkrat še ni na voljo, ampak. Uh, ta projekt redno ocenjujemo. Pri vprašanjih prenosa v naslednje proračunsko leto. Tukaj prihaja do nihan, odvisno je od eh, zelo natančnih projektov. Vprašanje je, ali je mogoče vse rešiti v enem letu ali um, pa lahko zagotovimo, da bodo plačila dejansko izvedena. V vsakem primeru pa, po mojem mnenju, negativnega trenda v parlamentu ni mislim, da je to najpomembnejše. Gre za nihanja, ki pač vodijo do sprememb. Seveda pa si že sedaj želim, da bomo dobro sodelovali naslednje leto. Hvala, gospod Tore. Ja, dank, vozice, eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod Vele. Hvala lepa. Hvala za poročilo, ki ste ga pripravili. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da o doseženih rezultatih govorimo. Prav gotovo bomo imeli še kakšno priložnost, da spregovorimo o tem. Sami smo vam zastavili nekaj vprašanj in uh, ugotovili smo, da je stopnja letov v razredu ekonomi z 20 odstotkov porasla na 40 odstotkov. Omejili smo udobje, ampak eh, privačevali smo denar davkoplačevalcev. Povedali ste nekaj tudi o prevajanju in tolmačenju. V zvezi s tem ste pri komentarju Ajala Sender že nekaj povedali tudi o delegacijah. Moje vprašanje je naslednje. Ali vidite možnost, da bi bili tukaj nekoliko bolj prožni, kar zadeva dneve zasedan delegacij. Kajti zmogljivosti tolmačenja bi lahko uporabili nekoliko bolj prožno, da ne bi imeli dodatnih stroškov. Drugo vprašanje pa je, kako ocenjujete naslednje. Gre za skupine obiskovalcev. Tukaj bi lahko prešli na nov sistem. Kot eh, odbor kont nam je to že dolgo trn v peti. Ta sistem, ki ga trenutno izvajamo, ni ustrezen in eh, lepo bi bilo, če bi bili vi pripravljeni sodelovati za delovno skupino ali skupino strokovnjakov še v tem mandatu. Hvala. Ja, herzlichen Dank. Hvala lepa najprej skupine obiskovalcev, to je bila zelo intenzivna tema že v prejšnjem zakonodajnem obdobju. Predsedstvo je doseglo nekaj korakov naprej, še posebej pri jasnosti in eh, dokazljivosti stroškov, še posebej, ko govorimo o stroških prenočitve, potnih stroških in tako naprej. Nekaj korakov naprej smo dosegli predsedstvo je v prejšnjem mandatu želelo ustrajati pri tem, da bi izplačevali denar v gotovini. To je zelo praktično, ampak to je vprašanje, ki ga bo predsedstvo v novem mandatu moralo obravnavati še enkrat. Novo predsedstvo se bo morda še enkrat moralo ukvarjati s tem vprašanjem. Morda bi z tehničnim napredkom, morda lahko kakšno drugo vrsto izplačil uvedli. Kar zadeva delegacije odborov, mislim, da moramo najprej nekaj časa počakati, da vidimo, kako bodo zadeve stekle na začetku mandata. Gledano v celoti pa mislim, da je ta usmeritev po blokih pravilna, ustrezna, zato ker bomo s tem izkoristili zmogljivosti v celotnem tednu. Seveda to pomeni, da so nekateri termini bolj priljubljeni kot drugi, zato smo na koncu prejšnjega mandata sprejeli določene ukrepe, da zaščitimo trialoge, naprimer. Ti ukrepi na začetku mandata morda niso tako nujni, kajti toliko trialogov nimamo. Ali se bo zaradi tega pojavilo nekaj manevrskega prostora, je pa to vprašanje, ki si ga moramo še ogledati. Hvala lepa. Gospod Bart Stas je sicer zapustil dvorano, ampak sedaj vidim tudi gospoda Rainerja Vilanda in lepo ga pozdravljam v naši sredi. Sama sem zadnja na seznamu govornikov in tudi sama imam nekaj vprašanj. V teh spremljevalnih ukrepih je bilo vprašanje o tem, da bi objavili vse priloge pisnim vprašanjem. Pisne vprašanja na domači strani se ne objavljajo, zanima me, ali bi lahko izvedli študijo izvedljivosti, ali bi bilo to mogoče, kajti če smo že pri temi preglednost, potem je v vsakem primeru zelo pomembno, da govorimo o preglednosti, vse kar zadeva največ izdatkov priloge pisnim vprašanjem so vedno poslane v pisarno. Postopek je zelo birokratski in mislim, da bi bilo zelo dobro in tudi komisiji bi bilo všeč, kajti to je tema, o kateri vedno znova govorimo. Potem pa vprašanje glede informacijske kampanje. Tukaj je prišlo do nekaj nerganja. Vprašanje v zvezi z gospodom Staniševom vprašanje 79 oziroma 69 in 70. Primankljaj se, da je znaša 207 milijonov na mesto 155 milijonov. V naslednjem postopku razrešnice se bomo morali ukvarjati s tem vprašanjem. Nismo popolnoma razumeli, kakšen je bil razlog za to povišanje. Kakšni ukrepi so v pripravi za to, da bi se s tem spopadli. To so tista klasična vprašanja prepričana sem, da imate odgovore na to in pri vprašanju 21 mislim, da odgovori niso bili jasni. Ali sta mm, Olaf in eh, Evropsko računsko sodišče preučila tista primera v Edinburgu na 27. strani je bilo napovedano, da so nadzorni ukrepi mogoči. Vprašanje je, ali je prišlo do nadzora in kaj je bil problem. Hvala. Ja, herzlichen Dank. Hvala lepa. Najprej vprašanje o pripomkah. Prizadevamo si, da bi to omogočili. V, pristo, v upravi si prizadevamo, da bi to omogočili, da bi prišli tako daleč. Torej, odgovor je pozitiven. Drugo vprašanje. Vloga Stanišev. Vse je bilo povrnjeno. Tretje vprašanje. Pokojninski sklad. To je pokojninski sklad iz prejšnjih časov, ko poslanci še niso bili upravičeni do pokojnine in nekateri poslanci so imeli sploh težave pri pokojninah, šlo je za neke vrste konstrukcijo pomoči. Ta pokojninski sklad je sedaj zaprt za dodatne zahteve. Tisto prehodno obdobje smo že prešli in eh, predsedstvo je v zvezi s tem sprejelo odločitev. To je bilo moje prvo zasedanje na predsedstvu, ko sem bil generalni sekretar imeli smo svežen ukrepov, namreč dvignili smo sto, starost upokojitve, ne dopuščamo več izplačila v gotovini, prav tako pa smo omejili določene storitve. Po drugi strani pa smo seveda rekli, da prevzemamo odgovornost za obveznosti, ki jih je sprejela institucija v zvezi z upokojenci nobeden od upokojencev ne sme biti brez pokojnine. To je bila odločitev sprejeta 1. aprila 2009. Nekateri člani pokojninskega sklada so se pritožili, medtem smo vse pritožbe rešili in jih tudi zavrnili. Odločitev predsedstva Evropskega parlamenta z dne 1. aprila 2009 torej velja po eni strani smo omejili storitve, po drugi strani pa smo seveda rekli, da mora vsak imeti na koncu koncev pokojnino, to smo preverili in tudi potrdili, zato da lahko, sicer na omejeni ravni, opravljamo svoje obveznosti, ki smo jih sprejeli. Hvala. Uh, die letzte, um, die letzte Frage würde ich schriftlich. Na zadnje vprašanje bom odgovoril pisno. Hvala lepa. Kot vedno je bilo to zelo dobro, dobra izmenjava mnen, kajti vidimo, da se v parlamentu veliko premika in uh, ukrepi, ki ste jih sprejeli na prvem in drugem zasedanju kot generalni sekretar, so mm, zelo pomembni, vsak je upravičen do pokojnine. Seveda, izmenjava mnenja bila zelo korisna. Hvala lepa za čas, ki ste si ga vzeli. Hvala lepa kolegicam in kolegom, da so sodelovali na tej izmenjavi mnen. Vidimo se spet v okviru razrešnice za leto 2013. Mi pa se vidimo, če se ne motim, jutri zjutraj. Ines. Si, eh, solamente, gracias, presidenta. Najlepša hvala, gospod predsednica. Želela sem le opomniti generalnega sekretarja, da potrebujemo poročilo direktorjev. Mislim, da ta še niso na voljo poslancem in poslankam. Mislim, da so ta poročila pomembna, ker žal nimamo veliko časa, da jih obravnavamo. Poročila direktorjev moramo dobiti čim prej.